Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, ich Dame in gospodje, kolegice in kolegi, prosim, sedite na svoje mesta. Prosim tudi člane Evropske ljudske stranke, da sedajo na svoje mesta. Ich darf, eh... Smo pri osmi točki dnevnega reda in sicer gre za predstavitev svežnja o širitvi za leto 2015. E, komisar Han bo predstavil ta svežen. Mislim da eh, komisija za svojim novim pristopom eh, izboljšuje jasnost teh poročil. To se mi zdi eh, tudi smiselno. Zato bi tako na to morale gledati tudi države kandidatke. Le na ta način bomo lahko dosegli napredek v širitvenih pogajanjih to seveda velja tako rekoč v vseh primerjih. To seveda ni prvo eh, poročilo Johannesa Hanna, ampak mislim, da eh, ta pristop predstavlja dejanski napredek. Na širitev oziroma v okviru širitve se srečujemo z eh, novimi problemi. Tukaj gre za begunsko problematiko, ki povzroča dodaten pritisk. Ampak reči moram tudi, da je povsem pravilno, da eh, ta širitveni proces obravnavamo ločeno od te problematike. Kajti, če želimo, eh, da širitev ustrezno poteka, jo je potrebno obravnavati ločeno od eh, zunanje političnega dogajanja. Le na ta način bomo lahko upoštevali pravila, sicer bo, eh, se bo situacija zaustrila. Mednarodni eh, položaj ne sme voditi v popuščanje. In Če se s tem strinjamo, potem se moramo tudi strinjati s tem novim pristopom Evropske komisije. Za Evropski parlament so pomembna tudi gospodarska vprašanja, trgovinska vprašanja, številna tehnična vprašanja, vprašanje delovanja demokratičnih inštitucij, vprašanje načela pravne države. Eh, in spoštovanje človekovih pravic, vse to so teme, ki so za Evropski parlament izjemno pomembne. Temu smo vedno posvečali veliko pozornosti in eh, tako bo tudi v prihodnosti. Sedaj pa bi prosil komisarja, da predstavi svoje poročilo. Zahvaljujem se mu tudi. Zato da se je odločil, da bo najprej eh, seznanil parlament, eh, kot je tudi eh, določeno, in da bo šele kasneje ta širitveni svežen predstavil tudi javnosti. Potrebno je namreč upoštevati demokratične pristojnosti Evropskega parlamenta. To je po mojem mnenju zelo pomembna točka in zato se vam prisrčno zahvaljujem. Zahvaljujem se vam, da ste omogočili to predstavitev v Evropskem parlamentu kljub eh, velikim težavam s časovnico. Zaradi velikega števila govorcev eh, in pri tem pozdravljam tudi kolegice in kolege iz eh, nacionalnih parlamentov, ki so se nam deloma že pridružili, deloma pa se nam bodo še pridružili. Zahvaljujem se jim, da so se udeležili našega današnjega posveta. In uh, glede na to veliko število govorcev bi predlagal, da poročevalci, poročevalci v senci, koordinatorji in tako naprej dobijo na voljo dve minuti, potem pa bomo minuto in pol namenili dodatnim govorcem ali pa celo minuto, tako da bo čim več kolegov dobilo besedo. Kaj ti? Nimamo ravno veliko časa za to točko na dnevnem redu. Gospod Han, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Hvala lepa tudi za natančen eh, povzetek naših eh, načel. In sedaj bom prešel na angliščino. Spoštovani poslanci in seveda spoštovani poslanci nacionalnih parlamentov, zelo vesel sem, da lahko danes predstavim širitveni svežen, končno, In še prav posebej sem vesel, eh, da lahko to storim tukaj v odboru AFET in sicer na seji, ki poteka v sodelovanju z eh, poslanci nacionalnih parlamentov. Ob koncu septembra lanskega leta pri zaslišanju v eh, tem parlamentu sem rekel, da ne bo prišlo do zastoja pri širitvi. Evropska perspektiva ostaja ravno tako pomembna kot v preteklosti. Rekel sem, da želim okrepiti. Eh, naše sodelovanje eh, z eh, državami kandidatkami. In Evropska komisija se je posvetila sodelovanju pri soočanju z izzivi, ki čakajo države kandidatke. Trenutna begunska kriza je le okrepila strateški pomen sodelovanja v jugovzhodni Evropi. To je ključnega pomena za stabilnost Evropske unije kot takšne. Širitveni proces eh, prinaša eh, politične in pa strukturne reforme. To izboljšuje situacijo v državah kandidatkah eh, in na ta način krepi tudi stabilnost v naši neposredni soseščini politika priseljevanja in politika eh, pametnih eh, meja eh, sta dve politiki, ki se medsebojno dopolnjujeta. Širitveni svežen, ki vam ga predstavljam danes, sebuje celo vrsto novih elementov. Prvič, V nasprotju eh, z prejšnjimi leti, ko je bil strateški dokument eh, sprejet za vsako leto posebej, eh, tokrat pripravljamo načrt za štiri leta. In potem smo spremenili tudi način poročanja za posamezne države. Večji povdarek smo dali izpolnjevanju zahtev za članstvo. Poleg tega pa smo zapisali tudi veliko jasnejše smernice glede eh, tega, na kaj bi se morale države osredotočati v prihodnih letih. Jasneje smo zapisali tudi pričakovanja Evropske unije. Poleg tega so poročila tudi eh, bolje usklajena. Vsaka država lahko jasno vidi, eh, kje se nahaja na ključnih področjih. To je pomembno tudi za državljane in pa za eh, civilno družbo, ki eh, bodo tako lažje nadzorovali izvajanje reform. Ta novi pristop eh, smo uporabili na številnih področjih, ki so neposredno povezana z temeljnimi človekovimi pravicami osredotočamo se na eh, načelo temeljnih pravic eh, v eh, pridružitvenem procesu in to bo ključnega pomena v širitvenem procesu v času te komisije. Še naprej se bomo osredotočali na načelo pravne države. To seveda zahteva mm, pravosodne reforme, boj proti organiziranemu kriminalu in pa korupciji. Eh, seveda se je potrebno osredotočiti tudi na temeljne človekove pravice, na svobodo izražanja in na boj proti diskriminaciji. Poleg tega eh, se je potrebno boriti proti eh, homofobiji in sovraštvu do istospolno usmerjenih oseb. Hkrati dajemo velik poudarek tudi gospodarskemu razvoju in pa krepitvi eh, konkurenčnosti. To, eh, po mojem mnenju, eh, skupaj z temeljnimi človekovimi pravicami predstavlja enega izmed stebrov pridružitvenega procesa. Gre za dve strani iste medalje. Pomembno je tudi regionalno sodelovanje. Pri tem je potrebno doseči napredek na področju povezovanja čeprav posebej eh, na področju Zahodnega Balkana in v okviru berlinskega procesa. Poleg tega pa je potrebno rešiti eh, obstoječe spore. Potrebno je ukrepiti sodelovanje tudi eh, zaradi begunske problematike. To je ključnega pomena, če želimo uspešno odgovoriti na ta pojav. In če želimo identificirati eh, potrebe po zaščiti, če želimo zagotoviti pomoč in zaščititi zunanje meje Evropske unije, na ta način se bomo lahko uspešno borili tudi proti kriminalnim združbam, ki se ukvarjajo z eh, tihotapljanjem osip. Evropska komisija eh, se še prav posebej posveča temu področju. Dragi poslanci, naj izpostavim ključne točke širitvenega svežnja za leto 2015. Začel bom z Zahodnim Balkanom. Črna Gora je dosegla napredek v pridružitvenih pogajanjih. Odprli so osem uh, poglavi in uh, sicer je bilo to možno zaradi napredka na področju pravne države in zaradi okrepitve uh, pravosodnega in institucionalnega okvira. Kar pa zadeva korupcijo in uh, organiziran kriminal, je napredek omejen. Sprejeti so bili potrebni zakoni in vzpostavljene so bile temeljne strukture, sedaj pa se mora država osredotočiti na obe področji, ki sem jo omenil. Rad bi povdaril eh, tudi potrebo po konstruktivnem in vključujočem dialogu med eh, vlado in opozicijo. Ta dialog mora potekati v parlamentu. To je eh, še bolj pomembno, če upoštevamo zadnje dogodke v državi. Le. Uh, Črnogorci sami lahko najdejo pravo pot naprej. Srbija. Srbija je naredila pomembne korake na poti v smeri Evropske unije. Sredi tega so bila odprta prva pogajalska poglavja. Prepričan sem, da bomo to lahko storili na medvladni konferenci še letos. Um, Srbija je dosegla ključne sporazume z Kosovom in je bila zelo konstruktivna pri vzpostavitvi regionalnega sodelovanja z svojimi sosedami. Eh, poleg tega eh, je Srbija sprejela tudi eh, pomembne gospodarske reforme. Seveda se Srbija soroča tudi z begunsko problematiko, ampak se je razmeroma dobro odzvala na velik pritok beguncev. Eh, Srbija mora doseči nadaljni napredek. Eh, upamo, da bodo odločno nadaljevali z reformami, še prav posebej na področju pravosodja, boja proti korupciji in pa eh, boja proti organiziranemu kriminalu. Na področju svobode govora prepričani smo, da bodo tudi izvedli gospodarske reforme in reforme javne uprave. Poleg tega je ključnega pomena tudi, Eh, da Srbija ostane zavezana nadaljnemu napredku pri normalizaciji odnosov z Kosovom. Sedaj pa nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija, eh, ta eh, je razmeroma dobro opravila naloge na področju zakonodaje politični eh, sistem pa pretresata korupcija in pa eh, različni politični posegi. Dosežen je bil politični sporazum in sicer eh, z pomočjo članov Evropskega parlamenta, gospoda Vajgla, gospoda Hoveta in gospoda Kukana. Eh, to upam, da bo prispevalo k eh, premustitvi trenutne politične krize. Politični voditelji eh, morajo premustiti trenutno politično krizo, poleg tega pa se morajo osredotočiti na izvajanje reform. Medetična etnična situacija ostaja zapletena in ohrinski sporazum mora biti izveden. Potrebno bo sprejeti nadaljne ukrepe za vzpostavitev zaupanja med različnimi skupnostmi glede na napredek, ki je bil eh, dosežen eh, pri sporazumu iz junija in julija, je Evropska komisija pripravljena odpreti eh, pogajanje z nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Vendar pa pri tem pogoj ostaja izvajanje sporazuma iz junija, julija in pa dosežek napredka pri temeljnih prioritetah. O tem eh, se bomo ponovno pogovarjali po eh, volitvah eh, spomladi prihodnje leto. Sedaj pa k Albaniji. V Albaniji pozdravljam soočanje z ključnimi prioritetami v pridružitvenem procesu. Pozdravljam tudi reforme, ki so ključnega pomena za napredek pri približevanju k Evropski uniji. Več pa bo potrebno storiti na področju pravne države. Potrebno je izvesti eh, reformo eh, pravosodja, poleg tega eh, pa se je potrebno boriti proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Potrebujemo tudi bolj sistematičen pristop pri zaščiti človekovih pravic, poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za ureditev zakonodaje na področju imetja, ki je bilo nacionalizirano v času komunizma. Bosna in Hercegovina. Pobuda Evropske unije iz leta 2014 je omogočila izvedbo novih reform in eh, to je vodilo v sprejem eh, stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma junija. Poleg tega pa eh, se je obsežen program reform osredotočil na reformo, reforme javne uprave, gospodarstva in pa socialnega področja pozdravljam eh, napredek, ki je bil dosežen od junija. Zdi se, da je Bosna in Hercegovina na pravi poti. Poleg tega poteka tudi strukturiran dialog na področju pravosodja. Zdi se, da je to pravi forum za soočanje z ključnimi vprašanji eh, pravosodja. Pričakujem, da bo Bosna in Hercegovina v prihodnosti izboljšala usklajevanje politik na vseh ravneh in uh, Prepričan sem, eh, da bo dosežen napredek eh, tudi po eh, pridružitvi Hrvaške k Evropski uniji. Sprejetih je bilo nekaj težavnih odločitev, vzpostavljen je bil urad javnega tužilca, poleg tega pa je bil dosežen tudi sporazum z Beogradom. Pozdravljamo te ključne dogodke, vendar pa je vseeno prišlo eh, do zaostanka pri izvajanju reform. Kosovo eh, zaostaje na številnih področjih, eh, osredotočiti se mora na izvajanje reform. Skupaj z visoko predstavnico Mogherinjevo sem podpisal stabilizacijsko pridružitveni sporazum za Kosovom in sicer oktobra v Strasburgu, 27. oktobra, to je bil ključen korak za sodelovanje z eh, Kosovom in s tem smo zaključili z podpisom stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumov z Zahodnim Balkanom. Upam, da bo Evropski parlament dal soglasje za sprejem tega eh, sporazuma, ki mora kar se da hitro stopiti tudi v veljavo. Sedaj pa prehajam eh, k Turčiji. Delimo skupne izzive in to je postalo še kako jasno sedaj v času begunske krize potrebno je zagotoviti eh, podporo več kot eh, dvema milijonoma beguncev iz eh, Sirije in Iraka. Okrepili smo naše sodelovanje, imamo skupen akcijski načrt za begunce in za soočanje z migracijami. O tem sva se pogajala skupaj z podpredsednikom Timmermansom ampak naše sodelovanje z Turčijo presega zgolj eh, področje migracij. Osredotočiti se moramo na vsa eh, področja, ki so v našem skupnem interesu. Govorimo o zunanji politiki, boj proti terorizmu, o energetiki, eh, trgovini in tako naprej. Evropska unija želi, da bi prišlo do prekinitev nasilja v Turčiji in da bi bila vzpostavljena trajna rešitev glede kurdskega vprašanja. V preteklem letu je bila ogrožena neodvisnost pravosodja, poleg tega pa je prišlo tudi do oviranja svobode uh, govora. Prišlo je do zastrahovanja uh, medijev in pa novinarjev. Poleg tega uh, pa so bili sprejeti tudi zakoni, ki omejujejo svobodo izražanja na internetu. Vse to pa je ključnega pomena uh, pri pridruževanju Turčije k Evropske uniji in je tudi v lasnem interesu Turčije. Tesno bomo sodelovali z novo uh, turško vlado. Poleg tega pa je potrebno rešiti eh, tudi vprašanje Cipra. Na ta način eh, bi lahko dobili nov zagon za pristop Turčije k Evropski uniji. Spoštovani poslanci prihodnje leto eh, bo naporno leto eh, za države kandidatke. Vse države natančno vedo, eh, kje se nahajajo in kaj bodo morale storiti v prihodnem letu in pa v dolgoročnejšem pogledu. Sedaj bo potrebno izpolniti zaveze. Ključnega pomena bo seveda podpora tega odbora, kajti imate bilateralne stike, dvostranske stike z temi državami. Zato se veselim tudi že odziva Evropskega parlamenta na ta poročila in še enkrat hvala lepa za vso podporo, ki ste eh, mi jo zagotovili v preteklem letu. Hvala lepa še prav posebej za podporo posameznim poslancem eh, pri soočanju z eh, izzivi v posameznih državah. Na ta način smo presegli določene politične težave. Najlepša hvala. Der Kollege Preda, der Koordinator der EVP, ist Najlepša hvala. Besedo ima koordinator Evropske ljudske stranke, gospod eh, Preda. Dve minuti. Najlepša hvala. Govoril bom kot koordinator in šele kasneje kot poravčevalec, kolikor sem razumel. Torej, Sedaj si bom eh, nadel klobuk eh, poročevalca oziroma koordinatorja in eh, čestitev Johannesu Hanu za sprejem tega širitvenega svežnja. Reči moram, da se mi zdi ta svežen izjemno uravnotežen. Nažalost, seveda se je situacija zaustrila zaradi eh, begunske problematike. Eh, seveda imamo sedaj eh, konflikt v bližnji eh, soseščini in to seveda vpliva tudi na naše odnose z državami kandidatkami. Širitvena politika eh, je eh, seveda investicija v zagotavljanje miru in pa stabilnosti v Evropski uniji. Evropska ljudska stranka je v eh, preteklem mesecu na kongresu v eh, Madridu ponovno povdarila, da je uspeh širitvene politike ključnega pomena. Ostati moramo proevropski in poskrbeti za proevropsko tudi v državah kandidatkah. Evropska ljudska stranka meni, da je to tudi eh, možnost prevzema odgovornosti za vzpodbujanje demokracije in spoštovanje človekovih pravic ter načela pravne države. V okviru širitvene politike pa je seveda potrebno doseči napredek posameznih držav pri izpolnjevanju eh, kriterijev iz Köbenhavna. To bo seveda eh, tudi vplivalo na odločitev o eh, širitvi. Širitveni svežen 2015 je projekt, ki smo ga večkrat zahtevali na ta način bo eh, bolj eh, pregledna ocena držav kandidatk, eh, tako za državljane, kakor za države kandidatke same. Sedaj lahko spregovorim tudi o Bosni in Hercegovini, so mi ravno kar sporočili. Najlepša hvala, da ste mi to povedali. Prosim, če za to ne porabite nadaljni dve minuti, kajti Natančno sem povedal, kako bomo razdelili čas. Vi ste koordinator in hkrati poročevalec. Če boste potrebovali za to 4 eh, do 5 eh, minut, potem drugi člani ne bodo dobili besede. Prosim tudi druge, eh, da to spoštujejo, kajti znašli se bodo v podobnih težavah kot vi. Najlepša hvala, gospod predsednik. Čestitam Bosni in Hercegovini, kajti to poročilo je bolj pozitivno kot prejšnje. No, uh, zgolj na kratko lahko spregovorim o tem. In uh, sicer uh, sem ugotovil, da je prišlo do nazadovanja le pri uh, svobodi govora. Tukaj ne gre za podrobnosti, kajti svoboda govora je še kako pomembna in Evropska komisija je ugotovila, da ta ni zagotovljena. Uh, Poleg tega eh, pa je Evropska komisija ugotovila, da je prišlo do pozitivnega premika, da je prišlo do napredka eh, in eh, do podpisa političnega sporazuma med vsemi političnimi strankami, zaradi česar je prišlo tudi do podpisa stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma junija. Sprejel ti je bil program reform julija in pozitiven razvoj se nadaljuje. Država je sprejela številne reforme preteklo leto pa je zaznamovala tudi politična nestabilnost, ki lahko predstavlja oviro in sicer pri izvajanju teh reform. In ver te politične nestabilnosti, stabilnosti eh, je bil izkoreninjen z vzpostavitvijo nove vlade sodelovanja, ampak situacija v eh, Republiki Srpski ostaja eh, zaskrbljujoča. Sedaj pa še besedica ali dve eh, Johannesu Hano glede kandidature. Kaj menite o tej kandidaturi Bosne in Hercegovine? Hvala lepa za vaše razumevanje, gospod Brok. Eh, ampak eh, ravno kar ste me seznanili s tem pravilom artikel vorhin zum Ausdruck gebracht, vor äh, Na samem začetku in prosim, da se daj ta pravila spoštujete. Prišlo je do manjšega nesporazuma, ampak prosim, da eh, drugi kolegi to spoštujete, kajti sicer bo ura minila in ne bomo dobili nobenega odgovora strani komisarja Hanna. Torej prosim, da to spoštujete. Besedo pa sedaj dobi gospod Howitt, ki je koordinator in pa eh, poročevalec za Turčijo. No in on bo sedaj dal vzor vsem ostalim. Hvala, upam, da se bom držal časa za govor, potrudil se bom. Eh, no, omenili ste zamudo pri izdaji tega poročila letos. Zahvaljujem se gospodu Hanu za eh, razpravo, ki so jo imela skupaj. Hvala tudi, da je prišel danes v parlament in nam predstavil to poročilo. Ampak vedno so volitve v eni ali drugi državi. In eh, to, da ne smemo ničesar reči pred turškimi volitvami, eh, lahko predstavlja problem. No, pred, pozdravljamo eh, pristop, ki je bil uporabljen pri oceni držav v letošnjem poročilu. Rekli ste, da niste opazili bistvenega nazadovanja, ampak pomembno je, je to tudi opredeliti, če kje prihaja do eh, nazadovanj. Glede begunske krize pa bi povedal naslednje. Ta kriza ne sme eh, motiti pridružitvenega procesa Evropske unije in države, kandidatke morajo še naprej odpirati svoja poglavja. Begunska kriza jih ne sme pri tem ovirati. Dobro je, da so bila odprta poglavja o temeljnih pravicah. 23. in 24. poglavje je bilo odprto v kar nekaj eh, državah, tudi v Republiki Makedoniji. In če bo Evropska unija ponujala denar za sodelovanje, eh, potem morajo države to eh, izkoristiti in pa tudi Evropska unija mora zagotoviti za to nov denar. Prosim, če komisar odgovori na to vprašanje. To, da se obstoječ denar samo prerasporedi, eh, mislim, da ni dobro in ni v interesu Turčije in pa držav Zahodnega Balkana. Eh, s tem se tudi spodkopava kohezija eh, med skupnostmi in pa begunci. In mislim, da mm, če nas skrbijo napetosti na Zahodnem Balkanu, potem moramo biti pozorni, da teh napetosti ne sprožamo sami pozdravljam ta prvi svežen širitve eh, v komisiji gospoda Junkerja. Vem, da ste zavezani Evropi. Mi eh, tudi in obžalujemo kakršen koli eh, korak nazaj pri tem procesu. Upam, da bo odprto še kakšno poglavje s Srbijo letos. Za Albanijo smo rekli, da bomo začeli pogovore naslednje leto in upam, da bo eh, Albanija v naslednjem letu dobila status kandidatke. Treba izkoristiti zagon v tem procesu pridruževanja in upam, da eh, bo dosežen napredek tudi naslednje leto. Gospa eh, Piri je doma zaradi žalovanja v družini, vsi sočustvujemo z njo, to želim še povedati. In, uh, Obravnava Turčije je bila v zadnjem letu zelo težavna. Moja skupina je eh, vse čas podpirala vključevanje Turčije v Evropsko unijo. Pozdravljamo tudi to, da se odpirajo nova poglavja s Turčijo. Eh, na Turčijo gledamo kot na bistveno partnerico pri reševanju migranske krize in tudi pri reševanju konflikta v Siriji. Gospod Han, Moje vprašanje pa je, katera poglavja želite eh, odpreti v pogajanjih s Turčijo v naslednjih mesecih in ali je možno, da se doseže eh, dogovor v svetu o 23. in 24. poglavju v svetu. Das bedeutet, die anderen Koordinatoren werden das auch beanspruchen. Torej, če ne boste skrajšali svojih prispevkov, potem boste vzeli besedo eh, drugim kolegom. Kolega Teno, ki dobi sedaj besedo, ki je pristojen za Črno goro. Hvala. Skupina EKR podpira širitev Evropske unije. Eh, cenimo pa eh, tudi, oziroma ocenjujemo, da bo to trajalo še nekaj časa. Stvari ne morejo potekati tako kot doslej, kajti Evropska unija se sooča z eksistencialno krizo. Eh, kajti evropsko, evroobmoče je zelo ranljivo, poleg tega imamo migransko krizo, ki je preplavila Evropo. Mm, ti begunci in ekonomski migranti pa ne prihajajo samo iz Sirije, ampak eh, prihajajo eh, tudi iz držav, kot eh, so Afganistan, Pakistan, Eritreja, Nigerija, podsaharska Afrika, pa tudi iz kandidatke za članstvo v EU, Albanije in članice NATO. Eh, in to predvsem po zahodno-balkanski poti. Sam sem poročevalec za Črnogoro. Črnagora je opravila svojo nalogo, odprla je nova poglavja. Eh, Premijer je pred kratkim odstopil in to je eh, vzpostavilo velike pritiske na vlado. No, Črnagora pa se še vedno sooča z velikimi izzivi na področju boja proti kriminalu in korupciji in pa eh, pri neodvisnosti sodstva obstajajo tudi še veliki problemi. Eh, prav tako pri odnosih s Srbijo in Kosovom. Eh, Makedonija je še vedno v blokadi zaradi vprašanja imena in spoštovati je treba sporazum, ki je bil dosežen med različnimi akteri. Vse čas se priporoča, da se odprejo pogajanja z Makedonijo, ampak to se še ni zgodilo in to tudi vpliva na stabilnost v državi. Poleg tega so eh, medetnični odnosi v državi napeti. Turčija, ta država je problematična, eh, predvsem zaradi poslabšanja v zadnjih mesecih, eh, ko gre za človekove pravice, za aretacije novinarjev in tako naprej. Dvomi se tudi v neodvisnost sodstva. Vloga Turčije pri podpori džihadističnih skupin v Siriji eh, je tudi vprašljiva. Turčija pa še vedno ostaja pomemben eh, partner in država, ki lahko odigra zelo pomembno vlogo pri reševanju ciprskega konflikta. Vprašanje za komisarja Hana je, ali bo Turčija zdaj po obisku kancerke Merklove in drugih eh, in po ponudbi, ali bo razmislila o Eh, ponovnem sprejemu ljudi iz Grčije. Mm, torej, da bo sprejela nazaj ljudi, ki so prišli v Grčijo. Hvala. Hvala, predsedujoči. Poskušal se bom držati eh, roka eh, oziroma časa, ki ste nam ga dali. Nobenega dvoma ni, da je poročilo, ki ga je komisija predložila v primerjavi s prejšnjimi leti, predloženo v veliko bolj dramatičnih okoliščinah, eh, ko gre za vključevanje eh, držav jugovzhodne Evrope in za širitev Evropske unije. Eh, širitev je v tem trenutku gotovo manj popularen pojem med eh, evropsko javnostjo, kot je, bil, eh, kot je bil v času, ko je zgledalo, da gre Evropa samo naprej in naprej in da, da je, so, so meje rasti pravzaprav neomejene. Vendar mislim, da je da je eh, komisar, ki mu želim izraziti posebno spoštovanje in priznanje za aktivno eh, zauzemanje za nadaljevanje in kontinuiteto politike eh, širitve Evropske unije. Mislim, da je vse probleme zajel v poročilih zelo kompleksno in zelo angažirano in hvala vam, komisar, za to. Eden izmed elementov, ki zaznamuje razpravo o položaju držav eh, član, kandidatk, je gotovo, gotovo begunska kriza in implikacije te krize na vsako od njih. Eh, mislim, da je trenutek pravi, da se tudi na tem mestu sliši priznanje tem državam na takozvani balkanski poti za to eh, preizkušnjo, ki so se izpostavile Eh, ni bila lahka, eh, veliko lažje je kritizirati neke, eh, neke improvizacije, kot, kot razumeti probleme, v katerih so se znašle te relativno majhne in ekonomsko šibke države. Druga stvar, ki zaznamuje položaj držav, ki se širijo, je, ki, ki, so, ki eh, prihajajo v poštev za širitev, je seveda eh, geostrateška situacija v naši okolici, Eh, ki seveda neposredno barva pravzaprav eh, eh, naš interes do širitve in do teh držav. Vendar je treba pri tem ustrajati. Ko gre za Makedonijo, kateri, kjer sem poročevalec, bi rad samo poudaril nujnost, da se Makedonija drži vseh zavez, ki jih je makedonska politika sprejela z težko izpogajanim sporazumom, pržinskim sporazumom in da se eh, izpolni tudi strani komisije obveza, ki jo je eh, komisar eh, zdaj dal, namreč ta pogojni, pogojna obljuba za priporočilo za začetek pogajanj o članstvu v Evropski uniji. Hvala lepa. Carlos Sorillo Don Guirio Hankier, de Embarucía 76 Cesis.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 In po drugi strani se Turčija pretvarja, da ne razume celotne igre. Eh, že veliko let sem v politiki in imam vtis, da bi politika morala biti iskrena. Iskreni bi morali biti v odnosih z drugimi državami, morali bi jasno povedati, kakšno je naše stališče. In ne bi smeli z diplomacijo dosegati drugačnih ciljev od predvidenih. Sam sem bil v Djarbakirju in sem eh, opazoval pripravo na volitve in eh, lahko rečem, da so bili prisotni vojaki in tanki na vsakem volišču. To ni neko ozračje, v kateri lahko volitve nemoteno potekajo. Stališče Evropske unije mora biti jasno. Turčija ne želi rešiti kurdskega problema, to mi je jasno. Eh, želijo zaustaviti vsako prizadevanje eh, za eh, to, da se kurdski problem reši. Gospod Han, rekli ste tudi, da bi rešitev ciprskega vprašanja lahko dala nov zagon pogajanjem s Turčijo. Mislim, da ne bi smeli odpirati novih poglavi, dokler to ni rešeno ne boste našli nobenega ciprskega politika, ki bi eh, sprejel to, da se odpirajo nova poglavja, ne da bi bilo ciprsko vprašanje rešeno. Hvala. Um, um, spoštovani gospod komisar, spoštovani eh, predsednik odbora. Najprej eh, moram povedati, da sem začudena Začudena sem, da smo si vzeli zelo malo časa za to, da bi se danes pogovarjali o poročilih o posamičnih državah. Glede na to, kakšen je položaj v državah, o katerih govorimo, se mi zdi ta postopek napačen zelo malo časa imamo za govor in to odraža ravno to, da smo izbrali posebno napačen postopek za to, da bi predstavili ta poročila o državah. Hvala lepa, gospod Fleckenstein, za vašo podporo. Dovolite, da nekaj dodam, eh, pravi gospod predsednik. Govornica se opet dobi besedo. Kar se tiče položaja na Balkanu, naj povem sledeča. Slišali smo poročila a, eh, o drugih balkanskih državah in tudi sama sem obiskala Makedonijo in povedati moram sledeče. V vaši oceni a, eh, pogrešam to, da Eh, niste omenili, da vlada velika frustracija med prebivalci eh, na eh, Balkanu in sicer zaradi tega, ker smo stvari prepustili njihovemu toku in v predstavitvi, ki jo danes ocenjujemo, In danes smo prejeli poročila o državah in sicer kasneje kot nekateri novinarji mimo grede. Torej, v današnji predstavitvi sem pogrešala izjavo o tem, kaj boste storili proti eh, tej skepsi, ki je zavladala in kako boste razvili evropsko strategijo, ki bo temeljila na gospodarskem razvoju v teh državah, ki se bo usmerjala v boj proti korupciji, in uh, ki uh, se bo vračala k temeljnim vrednotam Evropske unije, naprimer uh, eh, pluralnost, uh, svoboda, tiska in tako naprej. Kajti v številnih državah na Balkanu je zlasti na tem področju položaj zaskrbljujoč. Kar se tiče Turčije, bi se vprašala sledeče. Ali je to, kar se dogaja, povezano v prvi vrsti s krizo beguncev ali pa je to vračanje k, eh, procesu, k pogajalskemu procesu sa Turčijo. Poročilo je zelo kritično, kar se tiče demokracije in temeljnih eh, pravic. In kako eh, se boste pogajali in kaj menite o blokadi, Gospod predsednik eh, prekinja govornica. Eh, govornica nadaljuje. Zelo pomembno vprašanje je tudi to, kaj bomo storili za notranjo stabilnost v Turčiji. Kako bi lahko Evropa pripomogla k temu? Hvala, predsednik. Gospa Harms, tudi vi bi se morali držati dveh minut prvič. In drugič, nami je komisar in postopek je tak kot običajno. Komisar eh, se je izrazil pripravljenega, da bo danes z nami. In to je običajni postopek. In tretjič, o temah se temeljito pogovarjamo. Imamo poročevalce, ki izdelajo svoja poročila. In o teh poročilih smo se v tem odboru večkrat natančno pogovarjali, preden uh, smo uh, prišli k temu, da bomo sprejeli ta poročila. Ta postopek je treba sprejeti. Današnji namen ni, da bi uh, ovrednotili celoten širitveni proces. Prosim, da to vzamete na znanje in da ne uh, poskušate tukaj vnašati zmede. Gospod Kavat je naslednji. Thank you, Chairman. If you were to type the word enlargement package into a computer... No, če boste vse to uh, združili in uh, povezovali, potem ne vemo, kaj vse bo iz tega nastalo. Uh, sam bi se zauzel za uh, boljše upravljanje v soseščini Evropske unije. Uh, treba je upoštevati tudi pomen demokracije in pravosodja. In mi bi morali sami najprej izvajati to, kar pridigamo drugim. Uh, Eh, sicer gre tukaj samo za nek neokolonializem. V povezavi z eh, partnerji eh, v, na obrobju Evropske unije, torej Turčija, so tam časi vse bolj nestabilni. Poleg tega so napetosti z Rusijo velike. In Rusi posegajo na nova področja. Evropska unija bi morala ukrepiti tudi odnose z Rusijo. No, um, sankcije so povzročile eh, tudi težave v Rusiji in pa zaostrile so naše odnose eh, z Rusijo. Mislim, da vsi tega ne podpiramo. Treba je zagotoviti neko mesto v svetu za Evropo, pomembno vlogo Evrope, ampak na ta način, kot zdaj ravnamo, tega ne bomo dosegli. Pri Turčiji pa že imamo uh, odnos uh, uh, znotraj NATO. Govorili ste o svobodi ljudi in pa svobodi izražanja. To se v Turčiji uh, krši mislim, da je njeno morebitno članstvo v Evropski uniji napaka. Treba bi bilo poslušati države članice, kakšno mnenje imajo v zvezi s tem. E, Turčija ima povsem drugačno mentaliteto, kot jo imamo mi v Evropski uniji. E, tako se bo Evropska unija razširila do meja Iraka in Sirije, če sprejmemo Turčijo e, v svojo sredo. Merci, Monsieur le Président. Je vais maintenir à mes deux minutes. Gospod Schaffhauser. Euh, najlepša hvala, gospod predsednik. Držal se bom svojih eh, dveh eh, minut. Gospod uh, komisar, uh, tudi jaz ostajam krščanski uh, demokrat in uh, nažalost vam ne bo všeč to, kar vam bom povedal vaša uh, politika je neuspešna in sicer iz različnih uh, razlogov. Uh, namreč uh, zato, ker uh, hodimo, hodimo, hodimo, se širimo, širimo, širimo in se s tem pomikamo proti prepadu. Eh, kajti te zadeve sploh več ne nadzorujemo. In tako je že v trenutni Evropi. To smo videli v eh, času gospodarske krize, pa tudi sedaj v času krize priseljevanja. Poleg tega eh, gre tudi za neuspeh, kar zadeva demokracijo in načelo pravne države. Namreč v tako imenovanih naprednih državah imamo sedaj vodstvo mafije in eh, to vodstvo pravzaprav eh, spodbuja tudi vaša politika. Vaša politika je neuspeh tudi zaradi tega, ker pomeni eh, nažalost konec Unije in Evrope. sedaj eh, bi se morali združiti eh, in bi morali oblikovati skupno politiko, eh, vi pa ste to politiko le razvodenili. Potrebujemo sodelovanje z Rusijo, to je tisto, kar potrebujemo in proti Rusiji uvajate sankcije. Le na ta način bi lahko ukrepili varnost in pa stabilnost osrednje Evrope. Potrebujemo eh, politiko, ki bo eh, trdna, ko gre za boj proti organiziranemu kriminalu. In tega žal ni. Žal ponavljam, zaradi tega, ker sem evropejec, eh, kar zadeva kulturo in pa civilizacijo. Hvala lepa za akcijo bi morali organizirati novo konferenco na Jalti, da bi uh, ponovno organizirali Evropo. Ali pa sem vas napak razumel? Gospod Elister za Srbijo. Thank you, chairman. Um, I would... Hvala. Jaz sam sem poročevalec za Srbijo in zahvaljujem se komisarju Hanu za predstavitev eh, širitvenega svežnja. Rad bi pohvalil Johanesa Hana za dobro delo, ki ga je opravil, odkar je nastopil svojo funkcijo. V primerjavi z lanskimi poročili se mi nova metodologija zdi pozitivna. Ta poročila eh, ne sledijo samo strategiji eh, nagrajevanja in graje, ampak se dejansko ukvarjajo s temami, ki jih države morajo spremeniti. Eno pripombo imam eh, kot poročevalec za Srbijo. Vem, kako pomembno je, da Srbija začne prva pogajalska poglavja, da jih odpre. Mislim, da bi jih morali odpreti čim prej. Zdaj je že prišel čas za to. Ampak dan, ko bo odprto prvo poglavje, bo tudi dan, ko se bo začelo pravo delo in mislim, da je Srbija na pravi poti eh, proti Evropski uniji. Eh, to, kako bo država napredovala, pa je odvisno predvsem od nje. Eh, in zanima me, kakšni so naslednji koraki pri pristopnem procesu Srbije. Ali bi lahko prvo poglavje odprli že do konca tega leta? Hvala. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, gospod posodnoči, hvala lepa, gospod komisar. Nekoliko škoda se mi zdi, da imamo na voljo zgolj eno uro, kajti to ni navadna, navadno srečanje. Glede na to, da je komisija uh, ta sestanek večkrat odložila. In to je signal, ki se mi ne zdi v redu. Nekaj bi se zdi povedal o Albaniji. Reforma sodstva je prioriteta številka ena v naslednjih šestih mesecih. Tukaj gre tudi za večino, ki bo privedla do spremembe ustave, zato gre tukaj tam, tukaj je treba doseči napredek. Kolega Kukan in sam so bila pred enim letom v Tirani in govorili smo o kriminalizaciji ali kakorkoli bi to že imenovali. Občutek imam, da, teden, da bomo ta teden govorili z obima velikima strankama bo, upam, da, in upam, da, da bo dialog a, privedel k temu, da bomo ta temu zaključili do konca tega leta. Zelo pozitivno se mi zdi, da sta si obi strani zelo blizu, kolikor pač to gre. Hvala. Wir kommen zu allen Verfahren, soweit es Zeit Torej, gospod Picola je naslednji za minuto in pol. Hvala lepo, predsedniče. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, gospod komisar, na začetku eh, bi vas rad citiral. Eh, kriza je le okrepila potrebo po sodelovanju na Zahodnem Balkanu. E, in z tega vidika razumem tudi novo metodo ocenjevanja držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji. Ta novi pristop e, je na nek način e, že prisoten v odnosu Evropske unije do Bosne in Hercegovine in sicer od leta 2014 naprej. Eh, podpisan eh, je bil eh, stabilizacijsko-pridružitveni sporozum, kljub temu pa se bo potrebno osredotočiti tudi na določene probleme. V Sarajevo smo se pred nekaj dnevi soočili z problemom, ki bi lahko povzročal težave tudi v prihodnosti. Namreč potrebna je tudi parlamentarna dimenzija pri vzpostavitvi skupnega medparlamentarnega odbora. Nažalost nam tega odbora ni uspelo ustanoviti in sicer zaradi eh, ustrajanja eh, parlamenta Bosne in Hercegovine. Eh, in sicer gre tukaj za Daytonski sporozum, ki zahteva kvalificirano večino eh, glede na ustrezno zastopanost posameznih narodov. In zaradi tega nismo dosegli rezultata, ki ga je pričakovala javnost. Eh, gospod eh, komisar, kmalo bo organiziran prvi sestanek sveta za eh, stabilizacijo in pridruževanje in upam, da se bomo pri tem svetu pogovarjali tudi o tem, kako rešiti ta problem v prihodnosti. Thank you, Chairman. <clears throat> In fact, uh... gospod Avstrevičev, tukaj sem, gospod komisar. Eh, nova politika širitve zadeva tudi vrzostojnost eh, evropske politike. Države, ki so pripravljene, morajo imeti možnost, eh, da jih podpremo na poti do Evropske unije. In to je test kredibilnosti za vse nas. Koliko smo še zavezani tej politiki? Iz vašega poročila danes jutraj sem opazil, da je bila korupcija omenjena kot dolgotrajen problem eh, v vsaki državi kandidatki eh, oziroma v vseh državah, ki ste jih omenili v svojem poročilu. To pomeni, da če se ne bomo ustrezno borili proti korupciji, ne moremo pričakovati nobenega napredka v teh državah, ki si želijo eh, pristopiti k EU. Moje vprašanje za vas, gospod komisar, pa je, kakšno dodatno prizadevanje bi morali sprejeti za to, da se bomo bolje borili proti korupciji v teh državah, tako da bodo države postale pripravljene na vstop. Drugo vprašanje pa zadeva ukrepitev eh, upravne zmogljivosti. Eh, treba je okrepiti institucije. Evropska komisija eh, bi se morala bolj osredotočiti na posamezne države in tudi na specifične zadeve tako da bi lahko zagotovila pravočasne nasvete tem državam, da dosežejo napredek. Kaj bi morali narediti za izgradno eh, administracijo v teh državah, tako da bi stvari potekale kar se da nemoteno? Hvala. Das nächste hat das Wort Frau Valero. Gospa Valera je naslednja. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, jag har eh, följt Turkiet lite mer än de andra länderna. Eh, sama predvsem poznam Turčijo in uh, zdaj tam vidim uh, neposrečeno uh, mešanico različnih zadev. Uh, širitveni proces se meša z uh, temo beguncev. Po eni strani govorimo, da podpiramo človekove pravice, uh, po drugi strani pa pravimo, da če boste vzeli begunce, ki jih mi nočemo, potem nas človekove pravice v Turčiji ne zanimajo več tako zelo. In eh, komisarja prosim, če lahko to malo bolj podrobno razloži. Po volitvah, eh, ki bodo potekale, oziroma ki so potekale že v različnih eh, državah o Eh, goljufijah in o tem, kako je potekal eh, volitveni proces, bi bilo vredno razmisliti o tem in eh, stvari proučiti. Celoten predvolilni proces ni bil pravičen in pošten, tudi če je bilo potem štetje glasov primerno. In Mislim, da bi morali posredovati tudi v konfliktu med Turki in Kurdi. Če to ne bo v bližnji prihodnosti rešeno, potem se prihodnost Turčije in Kurdistana zdi zelo slaba. Ej, hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, dragi kolegi iz Evropskega in nacionalnih parlamentov. Letošnja poročila obravnavamo v politično zahtevnejšem političnem kontekstu in strinjam se s tistimi, ki trdijo, da je relevantnost prostora, o katerem govorimo, eh, v tem smislu še večja. Jaz pozdravljam vsak dosežen napredek v državah kandidatkah, hkrati pa obžalujem frustracije, ki ne krepijo pristopnega procesa in vzdržujejo asimetrično sliko pristopnega eh, procesa. Jaz sem prepričan, da lahko na te frustracije, o katerih ne govorim so, sam, vplivamo s primerno politično voljo. Predlagam, da zapustimo okvire, ki ne zagotavljajo napredka in da poiščemo poti, ki bodo sprostile proces in okrepile ne samo proevropske linije, ampak eh, tudi okrepile sodelovanje v regiji v duhu evropskih vrednot in, in načel. In kar se Makedonije tiče, sem vesel, da eh, je prišlo do eh, novega izraza politično voljo oziroma normalizacije s pomočjo komisije in kolegov iz našega parlamenta. Želim si, da ta implementacija okrepi notranjo politično kohezijo v Makedoniji in da tudi pomaga k novim uspehom na poti v Evropsko zvezo. Želim si pa, da pri Makedoniji, ker traje frustracija najdle, eh, v situaciji, kakršna je, res poiščemo poti in da ne čakamo na naslednje volitve in se, še, in se o nekaterih stvareh pogovarjamo šele potem. Sem za to, da tudi umestni čas izkoristimo za napredek, kolikor je mogoče. Thank you, Mr. Chairman, <clears throat> dear Commissioner. <clears throat> hvala. Hvala, gospod komisar. Hvala za predstavitev tega obsežnega dokumenta. Rad bi danes izkoristil to eh, priložnost in vas prosil za nekaj komentarjev o procesu evropske sosedske politike. Eh, kajti tudi sosedska politika je v vaši pristojnosti. Vsi se strinjamo o aktivni partnerski politike EU. Tukaj so stvari zelo jasne. Ta politika je oblikovana zato, da se spodbuja eh, močne in odgovorne eh, države, ki uživajo blaginjo v naši soseščini. Vsi dobro veste, da sosedje sosedov ne bi smeli narekovati pogojev eh, vključenosti EU s partnerji. Zato sem bil presenečen, ko sem slišal in ko sem prejel informacijo o skupnem obisku komisarja in pa predstavnikov Evropske službe za zunanje delovanje v Moskvi, zato da bi se posvetovali o rezultatih pregleda Evropske sosedske politike. Ti rezultati bodo predstavljeni državam članicam šele čez dva tedna, če se ne motim, torej 18. novembra. In če je to res, ali uh, zdaj delujemo po pristopu, da je Rusija prva. Uh, in se ne osredotočamo uh, samo na naše partnerje, ampak bolj na Rusijo. Mislim, da to ni dober pristop za izogib konfliktom na dolgi rok. To je predvsem naša šibkost, vsaj jaz tako gledam na to. In, uh, Šibkost je tista, ki tudi spodbuja agresijo. Um, lahko prosim komentirate to. Hvala. Thank you. Uh, uh let me start by uh, thanking the Commissioner Han for the hard work. Gospodu uh, Hanu se zahvaljujem za dobro upravljeno delo v težkih okoliščinah. Sam sem poročevalec v Senci uh, uh, za Bosno in Hercegovino in danes smo v boljšem položaju kot lansko leto od dogodkov. Eh, lanskega leta. Vemo, da si eh, državljani Bosne in Hercegovine želijo napredka. Politični voditelji so tudi napovedali ambiciozne cilje, ambiciozno agendo za stabilizacijo gospodarstva in eh, izboljša učinkovitosti upravljanja. Pomembno je tudi ustvarjanje delovnih mest, ampak to bodo samo besede, če ljudje ne bodo ukrepali. Zato se je treba oddaliti od tem, ki ljudi delijo in Eh, se osredotočiti na eh, teme, ki združujejo. Potem se je treba boriti tudi proti korupciji in proti kršenju človekovih pravic ter zagotoviti neodvisno eh, sodstvo in novinarstvo. Zelo nas skrbi referendum, ki se napoveduje v Republiki Srpski. S tem se pod vprašaj postavlja ozemeljska celovitost Bosne in Hercegovine in uh, pozornost se e, odvrača od pomembnih zadev, ki skrbijo ljudi. E, mi ostajamo zavezani e, Bosni in Hercegovini in njenemu članstvu v EU. Vprašanje za vas pa je, kaj je komisija naredila za to, da se izboljša sodelovanje civilne družbe in pa transparentnost reformnega procesa. Kakšno je vaše mnenje o referendumu, ki ga je napovedala Republika Srpska? Hvala. Hvala lepa, beseda pa je sedaj komisarjeva. That's fair. Should I do? Commissioner. To je pošteno. Gospod komisar. Hvala lepa. Številne možnosti bomo še imeli uh, za razpravo o teh poročilih. Aktualnost teh poročil Eh, bo ostala v naslednjih tednih in mesecih. Torej, še večkrat bomo imeli priložnost, da razpravljamo o teh stvarih. In drugič, sedaj eh, se obračam na predstavnike nacionalnih parlamentov, ki se ne udeležujejo stalno naših razprav. Širitvena filozofija oziroma širitvena pogajanja Eh, niso toliko pogajanja kot proces in na to bi rad res opozoril. To je proces, v katerem gre za to, da bi stvari oblikovali oziroma izvajali trajnostno. Večkrat ste opozorili na korupcijo v teh državah. In obratno lahko povem, da v vseh teh državah obstaja zakonodaja, ki povsem ustreza evropskim standardom, zato da bi se lahko odzvali na korupcijo. Ampak zakaj tukaj gre? Gre za izvajanje te zakonodaje. In treba je predložiti dokaz za to, da. Eh, ti zakoni niso samo na papirju, ampak da se v resnici tudi izvajajo. In zato je potreben določen čas. In zato je primernaje govoriti o procesu, kot pa o pogajanjih. In to zadeva številna področja, zlasti temelje. In eh, tukaj so pred nami še številne naloge, kot vsi vemo. In Ni tako, da rečemo, dobro, sedaj smo to odkljukali, ne, eh, treba je eh, vse skupaj tudi eh, dokumentirati. Sedaj bi se navezal na gospod Harms. Vlada nekakšna utrujenost v zvezi z širitvijo. In tega ne zasledimo zgolj med prebivalci Evropske unije, ampak tudi v teh državah. In sedaj se je treba vprašati, kje je dodatna vrednost za uh, državljane uh, v kandidat, državi kandidatki, če bi se država pridružila Evropski uniji. Odgovor je jasen, izboljšali bi se življenjski pogoji in to se nanaša na uh, svobodo posameznika kot tudi na gospodarsko perspektivo. Osredotočati se moramo na temelje seveda, ampak poleg tega uh, se moramo nujno osredotočati tudi na gospodarstvo. Kajti se moče lahko razvijamo gospodarsko uh, perspektivo, potem uh, lahko pripomoramo k temu, da bodo prebivalci omenjenih držav ostali doma in ne da bo hoteli iti stran. Če vzamemo gospodarsko dinamiko v neki državi, ima to zelo negativne posledice. Zato je treba spodbosti gospodarstvo. In najgloblje sem prepričan, da ima gospodarski razcvet vpliv tudi na eh, temelje. Eh, svoboda medijev, pravna država in tako naprej. V zvezi s eh, pravno državo in eh, svobodo medijev igramo zelo pomembno vlogo tuji vlagatelji, kajti nihče ne bo vlagal v državo, če ne bo neodvisnega sodstva in če ne bo v državi takšnih zakonov, ki ustrezajo mednarodnim standardom. Obe področji. Eh, torej vplivata drugo na drugo v pozitivnem smislu. In v tej povezavi je zelo pomembno, da vključimo tudi civilno družbo, da civilno družbo v teh državah še naprej krepimo. In To se bo izražalo tako, da bomo v naslednjih letih eh, namenili več denarja za okrepitev eh, struktur civilne družbe, več kot v preteklosti. To pa je seveda odvisno od projektov, od namenov in tudi tu moram reči sledeče. Če vzamemo naprimer za primer Bosna in Hercegovina, potem je zelo pomembno, da se civilna družba zelo vključi v oblikovanje politike in ne da obstaja usporedni svet, tako da imamo na eni strani civilno družbo, na drugi strani pa tradicionalne politične stranke in njihove šefe. In a, eh, tu imamo samo moške šefe. Kaj, te, kakšen je položaj v Bosni in Hercegovini? tam je položaj zelo uh, večplasten in razvoj zelo pozitiven. Sedaj pa še na kratko nekaj o posamečnih državah. Turčija. Naj vas spomnim na to, da uh, so bili Evropskem, na Evropskem svetu sprejeti sklepi, uh, namreč da uh, se uh, bodo vodila pogajanja sa Turčijo. In v zvezi s temi sklepi se je do sedaj ni nič spremenilo in sedaj moramo biti profesionalni, voditi moramo takšna pogajanja in potem priti tudi do nekega rezultata. In eh, tega je treba potem tudi ovrednotiti v sklepih. Da, rad priznam, seveda, sedanja begunska kriza je unesla nov element v odnose med Evropsko unijo in Turčijo. Iz evropskega vidika je Turčija zelo pomemben partner, zelo pomemben geostrateški partner. In obratno, mi smo za Turčijo najpomembnejši partner, eh, najzanesljivejši in tudi iz gospodarskega vidika daleč najpomembnejši partner. In zato leži na dlani, da Evropska unija in Turčija poskušata tesneje sodelovati. In to se mora konkretizirati za uresničitvijo akcijskega načrta. In to, da moram sedaj eh, zapustiti to dvorano, je povezano s tem, da grem za gospodom Timemansom v Ankaro kajti po volitvah bomo znova začeli se pogajanji. Ko pa gre za vprašanje eh, vizumske liberalizacije ali pristopnih pogajanj, vam čisto jasno povem. Tukaj ne bo eh, posebne rešitve za eno državo. Ko gre za to, da je treba uresničiti stvari, ki so evropski standardi. Torej, ko govorimo o vizumski liberalizaciji, potem ni možnosti za to, da bi brez preiskav, brez spremljanja, brez ukrepov, tudi se strani Turčije, eh, oddali pozitivno poročilo. Kar pa je možno in to je tudi predmet pogovorov, je to, da če obe strani to želita, in povdaril sem obe strani, potem lahko ta postopek pospešimo. Lahko, naprimer, dvakrat letno izdelamo poročilo pod pogojem, da je prišlo do določenega razvoja, ki opravičujejo to, da predložimo poročilo naprimer razpoložljivost biometričnih potnih listov in pa vse razpoložljive opreme. To ni nekaj, kar je moč zagotoviti z danes na jutri, ampak lahko bi naprimer postopek zagotavljanja teh stvari pospešili. In isto velja za pristopna pogajanja. Imeli smo faze, ko so bila pogajanja precej angažirana. In eh, takrat smo lahko opazili pozitiven razvoj v državi. Odkar pa eh, se je ta proces upočasnil, razvoj ni. Uh, ravno takšen, da bi lahko rekli, da je to evropski razvoj. priprava na morebitno odprtje poglavje 23 in 24. Zelo pomemben ukrep. Torej, to je zelo pomemben ukrep za to, da uh, bi uh, Turčijo pripravili do lakmusovega testa. Namreč kakšna, kakšna bo Turčija, kako se bo Turčija odrezala na področju eh, temeljnih pravic, naprimer. Odgovarjam kolegu Cipra. Povsem se zavedamo politične situacije, ampak v svojem govoru sem eh, že opozoril na to, da se nam zdijo sedanji pogovori na Cipru izredno pozitivni in upamo, da bo prišlo do dobrega zaključka in da bo na podlagi tega uh, možno izvesti referendum. In če se bodo stvari razvijale v skladu z našimi željami, potem uh, bo to gotovo vplivalo tudi na pospešitev uh, pristopnih pogajanj s Turčijo. V mestnem času se lahko Evropska komisija pripravlja. Ampak naj še enkrat ponovim. Sklep o a, eh, začetku ali pa o odpiranju nadaljnih poglavi je odvisno od soglasnega sklepa Evropskega sveta. Torej, pravila igre so tu povsem jasna. Sedaj pa bi rad povedal vsem tistim, ki so skeptični do, uh, uh, novih, uh, do širitve. Uh, pristopne pogajanja so najboljši vzvod za to, da bi preprečili določene stvari. In uh, pravi vzvod je, so pogajanja in vemo, da po pogajanjih nimamo več vzvoda. Zato moramo eh, poskrbeti za dobra eh, pogajanja in kakovost je to pomembnejša od hitrosti. Potrebujemo uravnoteženo mešanico med eh, palico in korenčkom. Kajti državljani tam morajo imeti jasno perspektivo. Po drugi strani pa ne, smemo, ne sme prihajati do večjih odla, odložitev. In kar se tiče Srbije, upam, da bomo letos lahko odprli prvo poglavje. In to bi moralo biti. Uh, tako, da bi lahko začeli sa poglavji 23 in 24. Zahvaljujem se kolegu Fleckensteinu in Kukanu za njuno delo v eh, Makedoniji. Tu je prišlo do dekriminalizacije poslancev in eh, upam, da eh, bo v naslednjih dneh eh, prišlo do dobre rešitve. Sicer pa je v državi razvoj dober. In zadnja pripomba, kot sem dejal, še večkrat bomo lahko govorili o posamečnih državah, ampak sedaj bi rad povedal še litvanskemu kolegu tole. Vaša država to tudi počne, hvala Bogu. To je evropsko razumevanje. In to bi moralo biti razumevanje vseh demokratov. Namreč, da govorimo z vsakim, da imamo stike, da imamo komunikacijske kanale. Iskati moram pogovor s sosedom, zato da bom videl, kako se lahko odnosi naprej razvijajo. In Ehm, ehm, ko so bili predstavniki komisije in službe za zunanje delovanje prejšnji teden v Moskvi, so počeli to, kar počnemo z vsemi našimi sosedi in drugi sosedi sosedi. Predstavili smo osnutek eh, naše predelane sosedske politike in želeli smo slišati njihovo mnenje in uh, dobili smo mnenje 250 uh, eh, različnih uh, uh, predstavnikov. In tukaj ni šlo ne za manj, ne za več. Zahvaljujem se vam, da ste me pozvabili na to razpravo. In v smislu tega, kar je povedal gospod predsednik, v odboru bomo imeli še večkrat priložnost, da govorimo o posamečnih državah in pa da bomo imeli ustrezne razprave tudi na plenarnem zasedanju. Zahvaljujem se vam za podporo pri tem, kako smo se lotili te politike. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Kar se tiče dekriminalizacije eh, poslancev, moram še nekoliko razmisliti v zvezi s tem, kaj je s tem mišljeno. Ampak eh, tudi sam se vam prisrčno zahvaljujem zato da uh, ste uh, na hitro prišli k nam. Upam, da je bilo to zanimivo tudi za kolege iz nacionalnih parlamentov. Prosil bi, da eh, poročevalci kar se da hitro predložijo poročila. Uh, tako da ja, bomo lahko eh, se lotili dela v odboru in da bomo o tem lahko tudi eh, intenzivno razpravljali. Upam, da gospa Harn posluša, kajti tukaj gre za eh, to, kako bomo nadaljevali z našim delom. V državah kandidatkah je prišlo do nekolikšne, do precejšnje utrujenosti glede širitve in upam, da bodo ta poročila to utrujenost razpršila kajti eh, pogajalski proces bo šel v skladu s tem, eh, kakšen napredek bo dosežen. Če države kandidatke ne bodo upravile nalog, potem ne bomo odpirali novih poglavi. In ta poročila služijo namenu, da bi odgovorni v teh eh, državah vedeli, katere naloge morajo še upraviti, da jih bomo lahko sprejeli. In včasih pozabimo na ta vidik v razpravah, ampak to je pogoj. In tega ni moč preseči s političnimi predstavami, to je treba enostavno konkretno zagotoviti. In o tem bomo še razpravljali, tako eh, tu eh, kot eh, v državah kandidatkah. Kajti tu je tudi smisel teh poročil. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa, da ste bili danes z nami. Colleagues, Kolegice in kolegi, prosim, eh, da se usedete, kajti nadaljevali bomo sa sestankom. Prosim vas, da greste na svoja mesta in da prisluhnete. Nadaljevali bomo za eh, našo sejo odbora za zunanje zadeve. Skupaj pa eh, s kolegi in prijatelji iz nacionalnih parlamentov. Znova jih eh, lepo pozdravljam. Danes imamo možnost, eh, da razpravljamo o pomembnih zadevah. Za razpravo bomo nadaljevali tudi popovdne. Naj vas spomnim na plodno srečanje v Luksemburgu na začetku septembra ko smo se dotaknili številnih uh, tem, kot je naprimer preseljevanje, uh, prosilci za azil, uh, begunci, pa tudi uh, skupna zonanja in varnostna politika Evropske unije. Začeli bomo z izmenjavo mnen o priseljevanju v državah Zahodnega Balkana. Kot se vsi zavedate, je to zelo občutljiva tema, ki je povezana z razširitvenim svežnjem, ki ga je predstavil danes zjutraj komisar Johannes Han. Komisija je sprejela ta svežen, kajti Makedonija, Srbija sta na primer državi, ki jo ta zadeva zelo zadeva in eh, zato so z nami danes tudi predstavniki teh vlad. 8. Eh, novembra je bila eh, konferenca v Luksemburgu, ki se je posvečala balkanskim potem. Sprejeto je bila 16 sklepov. In povdarjeno je bilo, da bi moralo biti vprašanje priseljevanja nekaj, s čimer bi se morali ukvarjati na evropski ravni. Uh, in da bi morala Evropska unija to pravno in finančno podpreti. Kajti kriza se širi, kriza postaja še bolj dinamična, to so številne ovire, s katerimi se eh, soočajo priseljenci na Zahodnem Balkanu. Potem je bilo še eno nujno srečanje 26. oktobra, to srečanje je sklical predsednik Juncker, pobudo pa je dala kanclerka Merkel. Vsi ti sestanki so del poskusa, da bi eh, Evropska komisija oblikovala eh, svežen priseljevanja in pomagala državam kandidatkam. Prihajam iz Hrvaške in v sedmih tednih smo sprejeli več kot 350 tisoč prosilcev za azil beguncev, ki so eh, šli skozi našo državo. Včeraj smo imeli izvrstno razpravo za Pierom Vimonom, ki se ukvarja z vrhom v Valeti kajti eh, živine priseljenci prihajajo preko sredozemske poti iz Severne Afrike in ta problem je zelo povezan s eh, tem, katerim, eh, o katerem govorimo danes in skupaj bi morali iskati rešitve. Kako bomo organizirali današnjo razpravo? Najprej bodo spregovorili naše gostje. Vsak bo dobil 8 do 10 minut oziroma To velja za vse, ki ste tukaj. E, lepo vas pozdravljam. Ne vidim e, ministra Popovskega, morda e, ima zunaj kakšne medijske obveznosti, ampak gotovo je džentelman in ne bo imel nič proti, če dam najprej besedo gospi Roksandi Ninčič. Ona je državna sekretarka iz Ministrstva za zunanje zadeve Republike Srbije pozdravljam tudi Altuk, um, Esen um, Altuk, to je uh, namestnik um, generalnega direktorja za preseljevanje, azil in uh, vizo iz Turčije. Potem je uh, tu še gospod Folker Turk, UNHCR in pa Kristjan Lefler, eh, eh, namestnik generalnega eh, sekretarja Evropske službe za zonanje zadeve. Besedo bo dobil tudi komisar, besedo pa bodo dobili tudi poslanci in pa predstavniki nacionalnih parlamentov. Roksanda, izvolite, beseda je vaša. Dobar dan, hvala. Thank you, Mr. Plenković. Dobar dan, najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Plenković. Hvala lepa za pobudo za to današnjo sejo. Hvala lepa tudi, eh, da ste pokazali, da je Evropski parlament mesto, kjer eh, lahko še zmeraj najdemo džentlmene. Držala se bom oziroma skušala se bom držati eh, časa, ki ste mi ga dali na voljo. Večina kolegov najbrž skrbno spremlja dogajanje v regiji. Srbija je v zapletenem položaju. Eh, kaj ti nekako uh, je uh, v primežu med uh, državami, od koder uh, begunci prihajajo na uh, ozemlje Srbije in od tam potem odhajajo naprej na meje drugih držav članic Evropske unije. Torej, uh, nismo le tranzitna država eh, na zahodno-balkanski eh, poti, ampak tudi država, ki je nekako ukleščena med eh, državami članicami Evropske unije in med točkami vstopa beguncev. V tem letu smo poskrbeli za skoraj 400 tisoč eh, beguncev in pa eh, priseljencev v zadnjem tednu ali dveh je eh, na dan v Srbijo vstopilo 9 eh, tisoč ali še več beguncev na dan. Eh, prej smo imeli približno 4 tisoč beguncev na dan, potem 5 do 6 tisoč beguncev na dan, sedaj pa se ta številka približuje 10 tisočim beguncem na dan. Le majhen odstotek teh beguncev zaprosi za azil v naši državi kajti kot je jasno vsem, vsi eh, ti ljudje živijo v, eh, želijo v Zahodno in pa Severno Evropo. Izzivi, z katerimi se soočamo v tej situaciji, če sem posem odkrita, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, eh, so eh, preveliki za eh, naše zmogljivosti. Kljub temu, pa smo v eh, preteklih mesecih begunce in pa priseljence obravnavali humano, eh, spoštovali smo njihovo dostojanstvo. Eh, ni bilo sovraštva do beguncev med državljani, še prav posebej pa ne v vladi, ki ima zelo jasno stališče in sicer, da bomo skušali tako nadaljevati, eh, dokler ne bo ta kriza zaključena. Mislim, da smo pokazali, da smo eh, lahko in da bi morali biti eh, del rešitve in da ne predstavljamo problema. Sedaj pa nekaj eh, bolj konkretnih podatkov o situaciji na terenu. Velika večina priseljencev, ki prihajajo, eh, je registriranih. Eh, zagotovimo jim eh, temeljno zatočišče, damo jim hrano in pa poskrbimo za nujno medicinsko pomoč. Niti enega izgreda ni bilo. Prišlo je le do spopadov med različnimi skupinami priseljencev. Zato eh, so nas pohvalile številne mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo z temi vprašanji. Zares si močno prizadevamo, eh, da bi poskrbeli za kar najboljšo možno organizacijo v eh, tej izredni situaciji, tako kot tudi v sosednjih državah, ki se soočajo z tem problemom sprejeli smo vse eh, operativne ukrepe, ki so bili potrebni. Imamo tudi delovno skupino na ministerski ravni, ki se ukvarja z eh, temo priseljenskih tokov. Imamo tudi eh, akcijski načrt za primer še večjega prihoda oziroma priliva priseljencev pripravili smo tudi centre za sprejem in sicer eh, na vzhodu, jugu, eh, severu Srbije, pa tudi v srednji Srbiji. Eh, za finančnega vidika pa ta pritok priseljencev predstavlja veliko breme za Srbijo. Najbrž je potrebno opozoriti na to, da imamo še zmeraj 40 tisoč beguncev iz Bosne in Hrvaške po eh, konfliktu eh, v nekdani eh, Republiki Jugoslaviji in približno 20 tisoč notranje razseljenih oseb iz Kosova in tudi za to je potrebno poskrbeti. Doslej smo iz lastnega eh, proračuna eh, namenili več kot 500 tisoč eh, evrov za begunce in za priseljence in do konca leta pričakujemo, da bomo za to namenili še 490 tisoč evrov. Potem pa so tukaj še sredstva Eh, ki jih nismo predvideli eh, v proračunskem načrtu in ki se sedaj eh, uporabljajo te namene in sicer zaradi dela policije, vojske in pardečega križa. Pomagamo tudi nevladnim organizacijam po najboljših močeh in zato pozivamo ta eh, spoštovani odbor, eh, da razmisli o možnosti proračunske podpore Srbiji. Prepričana sem, da so tudi države, druge države v podobni situaciji, kajti v nasprotnem primeru ne vemo, eh, kako se bomo še naprej soočali z to krizo na takšni ravni kot doslej. Hvaležni smo Evropski komisiji, da je namenila 10 milijonov evrov nujne pomoči Srbiji in pa Makedoniji in dodatnih 7 milijonov humanitarne pomoči teh sredstev še nismo prejeli. Vendar pa eh, seveda ta sredstva ne bodo zadostovala za odziv na situacijo na terenu. Še manj eh, pa bodo ta sredstva učinkovita, ko se bo pričela zima. Begunci in priseljenci bodo ostajali eh, dlje kot le dan in dva, kot je bilo to v praksi doslej nobena skrivnost tudi ni, da nekatere izmed naših sosed v regiji, ki so tudi tranzitne države, da so eh, te prejele zaradi tega, ker so članice Evropske unije, kar 20krat več sredstev za eh, priseljence in begunce če tudi eh, je udeležba eh, pri razdelitvi bremena eh, precej manjša v teh državah kot pa v Srbiji. Še prav posebej smo zaskrbljeni in zato bi se rada zahvalila gospodu Havito, ki je to omenil v prejšnji razpravi danes, da je bila sprejeta odločitev za dodelitev 10 odstotkov sredstev iz eh, predpridružitvene eh, pomoči, eh, ki je namenjena reformam v državah kandidatkah za obvladovanje begunske krize. Če sem povsem odkrita, menimo, eh, da gre eh, tukaj eh, za neke vrste kazen za velika prizadevanja in številni poznate našo gospodarsko situacijo, za velika prizadevanja, ki jih vlagamo v reševanje te begunske problematike. Naše reforme naj bi sedaj postale žrtev begunske krize in pa potrebe po rešitvi te krize. Eh, pozivamo vas, eh, da ponovno razmislite o tej odločitvi. Pripravljeni smo prevzeti svoj delež odgovornosti za zagotovitev zatočišča za velik eh, del priseljencev, ki bodo preživeli zimo na Zahodno-Balkanski poti. In Eh, zaključujem, ne skrbite, eh, vzpostavili smo tudi eh, kanal rednega posvetovanja z državami v regiji. Rešiti želimo vprašanja, ki se kar naprej pojavljajo. Dobro sodelujemo z Ministrstvom za notranje zadeve na Hrvaškem, čeprav posebej pomembno je, da imamo stalno izmenjavo mnen in pa da razpravljamo o operativnih ukrepih tudi z drugimi sosedami. In glede na to, eh, da govorim že 10 minut in 14 sekund, bom sedaj zaključila. Hvala lepa za vašo pozornost. Ninčič, no... Najlepša hvala, gospa Ninčič. Sedaj pa gospod Popovski, minister za zunanje zadeve nekdanje Jugoslavanske republike Makedonije. Hvala lepa za to eh, priložnost. Mislim, da gre za izjemno aktualno razpravo glede eh, na situacijo na terenu. Komisar Han je dejal, da se je pojavilo tveganje, da bi bil širitveni postopek povezan, povezan eh, z uh, migracijsko krizo in uh, mi bi radi, da ti dve področji ostaneta ločeni. Naj izpostavim nekaj izzivov, s katerimi se soočamo. Prvič, uh, Države, ki so blizu izvora konflikta, Jordanija, Libanon, Turčija, gostijo več kot milijon oseb, Turčija mislim, da uh, trenutno zagotavlja zatočišče eh, dvema milijonoma beguncev, potem pa so druge države, uh, ki so izjemno obremenjene, uh, tukaj govorim predvsem o Nemčiji, Avstriji, Švedski, uh, Norveški in tukaj gre za sto tisoče oseb ki iščejo um, dolgoročnejšo namestitev, potem pa so tukaj uh, tranzitne države, kar smo tudi mi, uh, In tukaj so države članice Evropske unije in države, ki niso članice Evropske unije. In eh, tiste, ki niso eh, članice Evropske unije, so eh, pri tem najbolj izpostavljene iz različnih razlogov. Ni eh, isto, če imaš na voljo sredstva Evropske unije in se moraš soočati s tem prilivom beguncev, eh, kot pa če teh sredstev nimaš. Mislim, da bo mokvaro dosegli številko pol milijona priseljencev, eh, ki so prečkali eh, Makedonijo v preteklih mesecih. Eh, gre predvsem za Sirce, Iračane, pa tudi za prebivalce Etiopije, Somalije in tako naprej. Največji izziv je določiti vzrok eh, za te premike. Eh, velika večina beži pred oboroženimi spopadi, ti potrebujejo našo podporo, seveda pa gre tudi za ekonomske eh, priseljence in zelo težko je razlikovati med obima skupinama. Tveganje, s katerim se srečujemo v tem trenutku, je varnostno tveganje. Nobena skrivnost ni, da je med temi begunci tudi veliko tujih eh, borcev in ti predstavljajo eh, seveda veliko eh, grožnjo, zaradi tega potrebujemo tudi registracijo in pa natančno sledenje. Eh, potem eh, je tukaj tveganje po eh, ponovnem prevzemu, kajti veliko število oseb oziroma veliko število držav je prosilo za vrnitev beguncev v Makedonijo, kajti edini dokument, ki so ga ti begunci imeli s seboj, je bil dokument iz nekdanje Jugoslavijske republike Makedonije uh, in uh, v nekdanji Jugoslavijski republiko Makedonijo uh, ti ljudje niso mogli priti iz zraka, uh, spadali zagotovo niso prispeli, tako da so morali priti preko ozemlja Evropske unije. Gre zgolj za zagotovitev varne poti in za ustrezno obravnavo prosilcev za azil. Potem pa se seveda postavlja eh, tveganje zaprtja meja. Kako dolgo bo vse skupaj trajalo? Eh, ali bomo dosegli naše cilje? Kdo bo prvi, ki bo zaprl meje in kdo bo zadnji, ki bo zaprl meje? Če pa se sedaj posvetimo še rešitvam, eh, naj povem, da smo sprejeli nekaj ukrepov in sicer smo povečali zmogljivosti za začasno namestitev, zmogljivosti za prosilce za azil, ki jih je še zmeraj razmeroma malo, kajti. Eh, priseljenci želijo eh, na sever oziroma na zahod, v Nemčijo in pa druge zahodne države. Eh, veliko je bilo konferenc na temo financiranja in srpska kolegica je povedala, da imamo občutek, da bi lahko šlo vse skupaj na račun sredstev za predpristopno pomoč. Nobena izmed teh konferenc ali pa nobena izmed teh sporazumov ne bo zagotovil rešitve Eh, ki eh, bi eh, omogočila razbremenitev državnih ustanov, ki morajo trenutno zagotavljati na milijone pomoči. Večjo pozornost je potrebno zagotoviti zunanjim mejam Evropske unije, potrebno je poskrbeti za boljši nadzor, za boljše, boljšo registracijo beguncev. Seveda razumemo tudi obremenitev na zunanjih mejah Evropske unije. Nihče ne pravi, da je lahko se spopadati s situacijo, eh, kot jo imamo trenutno na grških otokih, ker je več priseljencev kot pa lokalnega prebivalstva. Verjamemo tudi, eh, da eh, bi se morali osredotočiti na to, kako se spopasti s to situacijo, namesto da si predajamo breme potrebno se je uh, osredotočiti predvsem na izvor uh, te problematike. Prisotnost Frontexa na naših mejah eh, bi bila dobrodošla, trenutno se s tem ukvarjamo na dvostranski ravni. Sodelovanje z Grčijo se je izboljšalo in ni slučajno, da je to tudi del izvajanja sklepov o vzpostavitvi vzajemnega zaupanja. Tudi za Srbijo zelo dobro sodelujemo, že od samega začetka eh, smo za Srbijo zelo dobro sodelovali eh, in Srbija se eh, srečuje z enakimi izzivi, kot se mi srečujemo pri vstopu beguncev iz Grčije. Nihče eh, tudi ne meni, eh, da bi se lahko katerakoli izmed eh, naših držav eh, soočila z tem izzivom brez dodatne pomoči in če se ne bomo soočili z vzroki za priliv teh priseljencev. Prelaganje odgovornosti seveda ni pristop, ki ga želimo izbrati, kajti Eh, omenjeni eh, so bili eh, centri za obravnavo priseljencev in sicer v državah, ki niso članice Evropske unije, kajti tega ni mogoče organizirati v državah članicah Evropske unije. Ja, smo za ta izziv, ampak brez pomoči nam to ne bo uspelo. Eh, slišal sem eh, tudi bojazni eh, glede širitve, ki so jih predstavili poslanci Evropskega parlamenta. Rad bi podal zelo jasno mnenje. Trenutna begunska problematika mislim, da je zelo jasen signal, da Evropska unija potrebuje države Zahodnega Balkana in sicer čim prej. Mislim, da eh, ne bi smeli uporabljati argumenta, da so bili državljani razočarani zaradi zadnjih širitev in da eh, je potrebno zaradi tega zavlačevati z pristopom teh držav v Evropsko unijo. Zagotovo smo pripravljeni na eh, delitev bremena, mislim, da nimamo ravno veliko alternativnih možnosti, kar je bilo tudi že povedano ne bi eh, smeli eh, jemati za eh, samoumevno to, kar je zelo pomembno za Evropsko unijo, govorim seveda o miru in stabilnosti. Eh, pomislite pa samo na breme, ki ga bodo nosile naše države, če bodo eh, države na severu začele postopoma zapirati meje. Eh, nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija in Srbija eh, nosita to breme že kar nekaj časa. Eh, ponavadi eh, dnevno pride v Makedonijo približno 7000 beguncev in sicer iz države članice Evropske unije in to je zagotovo problem. Zato še zadnja pripomba. Ja, smo za delitev bremena, nismo pa za prelaganje odgovornosti eh, in sicer za vsakodnevno prelaganje odgovornosti. Upam, da ste to sporočilo slišali in da bomo lahko ukrepili sodelovanje, ki je bilo eh, razmeroma eh, plodno. Rad bi se zahvalil komisarju Hanu in eh, drugim predstavnikom Evropske komisije, ki skušajo pomagati naši državi pri soočanju z tem izzivom. Najlepša hvala. Hvala lepa, minister Popovski. Sedaj pa. Uh, gospa Esen Altok, eh, namestnica generalnega direktorja za migracije, azil in vizume pri Turškem ministrstvu za zunanje zadeve. Juni. Najlepša hvala, rada bi se zahvalila Evropskemu parlamentu za to, da ste povabili eh, Turčijo na eh, to sejo na temo migracij. Osredotočila se bom na tri dele. Najprej na eh, Turčijo in migracije, potem eh, na zadnje izkušnje v sirski krizi in potem na sodelovanje med Evropsko unijo in Turčijo. V naši eh, skupni soseščini je Turčija ena izmed najbolj prizadetih držav zaradi te begunske krize. Je tranzitna država, pa tudi država sprejema beguncev države eh, izvora eh, so ehm, v podobni situaciji, kot je bila Turčija pred eh, nekaj leti, ko so se Turki množično preseljevali v Nemčijo in drugo, druge države. Danes gre tukaj za pomemben eh, del eh, turške družbe. Turščija je sedaj postala eh, varno zatočišče za številne begunce. V zgodovini smo se soočali z različnimi prisiljenskimi tokovi in ponavadi je šlo za množično priseljevanje. Turčija se je zmeraj znašala, eh, nahajala tudi na eh, razpotju eh, običajnega priseljevanja. Eh, pri nas je 300 tisoč eh, Iračanov, eh, prebivalcev Afganistana in Pakistana. In eh, pri zagotavljanju zatočišča sodelujemo z eh, Visokim komercarijatom Združenih narodov eh, za begunce. Eh, tukaj gre za našo lastno politično in pa humanitarno odločitev. Eh, beguncev ne sprejemamo zaradi tega, ker bi si želeli pohvale ali pa humanitarne pomoči z strani mednarodne skupnosti, ki se zagotovo ni dobro odzvala na krizo v Siriji. To počnemo zaradi tega, ker je to naša odgovornost, odgovornost, ki izhaja iz mednarodnega prava. Poleg tega pa je to tudi naša odgovornost kot odgovornost eh, človeških biti. Kar zadeva zadnje množično priseljevanje, lahko rečem, da ima Turčija edinstvene izkušnje. Kriza v Siriji je postala ena izmed eh, najbolj zapletenih eh, kriz, eh, ki predstavlja veliki ziv ne le za sosednje države, ampak za celotno regijo. Število prosilcev za azil, beguncev in notranje razseljenih oseb se je tokrat prvič v času po drugi svetovni vojni močno povečalo in skoraj da doseglo 16 milijonov. In eh, razseljenost na svetovni ravni je trenutno na najvišji ravni v eh, zgodovini. 300 tisoč eh, oseb je izgubilo življenje v sosednjih državah. Turčija uh, gosti trenutno 2,2 milijona eh, prebivalcev uh, Sirije in to predstavlja 50 odstotkov uh, državljanov Sirije, ki so zapustili svojo domovino. Zagotovili smo vsa uh, sredstva uh, za zagotavljanje pomoči uh, tem beguncem. 260 tisoč eh, sirijcev eh, je namaščenih v 25 eh, začasnih centrih. In tukaj lahko vidite slike iz teh begunskih taborišč. Zagotovili smo jim hrano, pa tudi drugo pomoč, psihološko pomoč, medicinsko pomoč in druge izdelke. Poleg tega dva milijona prebivalcev Sirije živi, živita izven eh, teh eh, begunskih taborišč. Eh, zagotavljamo jim zaščito in pa brezplačno medicinsko pomoč. 110 dojenčkov je rojenih v teh taboriščih na dan. Doslej smo za to namenili 8 milijard ameriških dolarjev, da bi zagotovili zatočišče eh, za te eh, begunce in pa temeljne eh, storitve. Medtem pa je bila mednarodna pomoč omejena na manj kot pol milijarde ameriških dolarjev. No, to lahko vidite na tej prosojnici. V preteklih mesecih se je število uh, sircev, ki iščejo zatečišče v uh, Evropi in ki uh, prečkajo uh, sredozemlje, uh, močno povečalo. Turčija se bori proti nezakonitemu priseljevanju in tukaj lahko vidite zadnje podatke turške obalne straže. Eh, turška obaljna straža je rešila 72 tisoč eh, beguncev mm, v Egejskem morju in jih vrnila v Turčijo. Eh, to je skoraj dvakrat tako visika, visoka številka kot v preteklih petih letih. Pet milijonov evrov na mesec za to namenjamo in sicer iz nacionalnega proračuna Turčije. Več bi morali storiti, da preprečimo eh, novo izgubo življenj, preprečevanje in eh, usklajevanje sta pri tem ključnega pomena. Če se ogledamo trenutno sodelovanje eh, med Evropsko unijo in Turčijo. Turčija in Evropska unija že imata tesno sodelovanje v boju proti nezakonitemu priseljevanju. Tesno sodelujemo z Evropsko komisijo imamo eh, redne stike, eh, skrbimo za usklajevanje politik in razpravljamo o eh, prihodnih dejavnostih. Poleg tega imamo tudi ukrepljeno sodelovanje z Frontexom in sicer v skladu z delovnimi določili in kmalo bomo pozdravili tudi uradnike za stike v Ankari. Leta 2013 smo sprejeli eh, sporazum oziroma podpisali sporazum z Evropsko unijo o eh, vračanju eh, beguncev, poleg tega pa smo poskrbeli za liberalizacijo vizumskega režima. To je ključnega pomena. Namreč potrebno je vzajemno razumevanje situacije v regiji, potrebno je združiti moči, okrepiti dialog in pa sodelovanje med Evropsko unijo in Turčijo. V tem okviru je ključnega pomena tudi hitro izvajanje sporazuma o vračanju in pa eh, zaključek dialoga o eh, liberalizaciji vizumskega režima. Če želimo okrepiti sodelovanje, da bi preprečili nezakonito priseljevanje, bomo morali še naprej sprejemati ukrepe, ki so eh, že bili spostavljeni eh, v okviru dialoga o liberalizaciji vizumskega režima če se želimo soočiti z to humanitarno tragedijo in pri tem želim povdariti, da se je kriza v Siriji začela marca 2011 in. Uh, Od takrat eh, so se Turčija in pa druge države v regiji same soočali z to krizo, eh, ampak od tega trenutka naprej je Turčija skušala omejevati množični pretok beguncev v Evropsko unijo. Sedaj pa je pomembno, Eh, da se uh, osredotočimo na dva vidika in sicer na uh, prevzem odgovornosti in pa na delitev bremena. Potrebno je sprejeti konkretne ukrepe. V prvi vrsti pričakujemo, da bo Evropska unija sprejela uh, močnejše uh, zaveze, kar zadeva premestitev beguncev. Odločitev o premestitvi 160 tisoč beguncev predstavlja prvi korak naprej. V skladu z mednarodnim pravom je potrebno pri zagotavljanju pomoči eh, prednost dati tistim, ki so eh, predmet eh, preganjanja. Potrebno se je soočiti tudi z izzivi nezakonitega priseljevanja. Pogosto gre za gospodarske razloge, za politično ali družbeno nestabilnost, za kršitve človekovih pravic v državah izvora. Poleg tega eh, pa je potrebna tudi dodatna finančna pomoč za boj proti eh, razlogom eh, za preseljevanje. Potrebno je izboljšati pogoje za najbolj ranljive skupine, ki so zaradi te krize najbolj prizadete in uh, ki najbolj trpijo zaradi tega, ker mednarodna skupnost ne najde trajne eh, rešitve. Naj vas opozorim še na uh, eh, sirske otroke in na uh, njihov položaj v Turčiji. Več kot 600 tisoč otrok imamo v Turčiji in 400 tisoč uh, jih uh, nima možnosti do šolanja. Predstavljajte vsi, da uh, so ti otroci že prispeli v Turčijo leta 2012 in od takrat uh, niso imeli možnosti za ustrezno izobraževanje. Ne želim še enkrat uh, tega poudariti, ampak uh, zapravili smo prihodnost te mlade generacije, uh, ki bo še kako pomembna pri obnovi uh, Sirije v prihodnosti. In na koncu naj eh, še eh, poudarim, eh, da bi lahko v tem okviru uporabili dvostranske sporazume. Dokler se bo nadaljevala kriza v Siriji, lahko pričakujemo nov priliv beguncev. Pripravljeni moramo biti na spopad z tem izzivom. Mogoče bo jutri prišlo do naslednjega velikega pritoka beguncev, tega ne more nihče predvideti. Zapomniti si moramo, da begunci potrebujejo več kot le nujno pomoč. Potrebujejo tudi eh, možnosti razvoja v prihodnosti, potrebujejo prihodnost, v kateri se bodo spoštovali njihove človekove pravice in prihodnost, v kateri bodo lahko prispevali k eh, razvoju. Pomagati jim moramo pri izgraditvi te prihodnosti. Turčija je pripravljena sodelovati z vsemi deležniki eh, in sicer pri uspešnem odzivu na migracije. Migracije ne moremo preprečiti, lahko pa poskrbimo za dobro upravljanje, za učinkovito upravljanje. Razvoj v zadnjem času uh, zahteva tesno sodelovanje med Turčijo in Evropsko unijo in to priložnost moramo izkoristiti. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Folkr Türk for the opportunity to participate in this panel. Hvala vsem za sodelovanje v tem panelu. Če si ogledamo globalen položaj danes, potem ne smemo biti presenečeni glede tega, kaj eh, vidimo tukaj v Evropi. Če si ogledamo razvoj dogodkov v zadnjih petih letih, je nastalo 15 eh, novih konfliktov ali pa so stari spet usplanteli. In če se razplamti konflikt, potem eh, pride tudi do kršitev mednarodnega prava in eh, mednarodnih človekovih pravic. Mm, pogosto pride do eh, prisilne premestitve ljudi, do migracijskih tokov in v zadnjih letih te številke res strmo naraščajo. Pogosto so ljudje prisiljeni v nevarnih okoliščinah zapustiti svojo državo. Sam predstavljam UNHCR in lahko rečem, da je najboljši način, kako se s tem ukvarjati. In to smo slišali tudi od prejšnjih govorcev, da eh, se okrepijo temeljne pravice in pa mednarodno pravo in vladavina prava, eh, na eh, kateri je bilo izgrajeno pravo, ki zadeva begunce. In to mora biti v središču našega odziva Ne gre pa za to, da bi se pod vprašaj postavljala pravica držav, da upravljajo svoje meje. Eh, seveda se morajo boriti proti tihotapljenju in proti nezakonitim mm, prestopom meje, ampak vse skupaj mora biti v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz mednarodnega prava. Treba je zaščititi prosilce za azil in begunce in jim omogočiti, da bodo izvajali svojo pravico do tega, da zaprosijo za azil. V evropskem kontekstu je še posebej pomembno upoštevati, da devet eh, od desetih beguncev eh, živijo na globalnem jugu. Turčija je ena od primerov, eden od primerov eh, držav gostiteljic, ki je trenutno sprejela najvišje število beguncev. Imamo pa tudi Etiopijo, Kenijo, Iran, Afganistan tudi iz teh držav je pritisk zelo močan. Mm, izvaja se predvsem pritisk na infrastrukturo in na storitve. V industrializiranem svetu eh, je ta številka bistveno manjša, ampak tudi narašča. In kot vidimo, so nekatere države prizadete bolj kot druge. V primeru Evropske unije obstaja ogromen pritisk eh, na državah, ki so na meji države, ki sprejemajo največ prosilcev za azil, pa so Nemčija, Švedska, Avstrija, proporcionalno glede na število prebivalstva in še nekaj drugih držav. Evropska unija si je zelo prizadevala za to, da bi našla rešitev, iskala je različne načine, kako bolje porazdeliti odgovornost. Če si ogledamo številke prihodov v Evropsko unijo letos, jih je skoraj 800 tisoč ampak v primerjavi s 500 eh, milijoni evropskih državljanov je ta številka še vedno dokaj izmerna v primerjavi z državami, ki sem jih omenil predtem. Eh, večina eh, beguncev v Evropi prihaja iz Sirije, pa še osmih drugih držav, odkudr prihaja največ beguncev, naprimer Afganistan, tam se je situacija v zadnjem času poslavšala, prav tako Irak sodi med te države in številni begunci se na pot podajajo iz obupa, eh, zato ker eh, so v nevarnosti ali pa zato, ker se hočejo združiti z družino in zelo malo načinov je, kako to lahko storijo zakonito. Zato se pogosto odločijo tudi za nevarne poti prek morja, ukrcajo se na eh, neprimerna plovila. In eh, veliko ljudi zato tudi utone, tudi tukaj so številke zelo narasle v zadnjih mesecih. Ko se pogovarjamo z ljudmi, eh, pa tudi izvemo, da ko pridejo na ozemlje Evropske unije, pa tudi eh, na Zahodni Balkan, so pogosto zelo izčrpani in traumatizirani. Nujno potrebujejo pomoč in zaščito, ne najdejo pa vedno primernih struktur, ki bi jih v tem kontekstu sprejele. No, naj povem še nekaj o tej zahodno-balkanski poti. Zelo pozdravljamo akcijski načrt v 17 točkah, o katerem e, so se izpogajali 25. oktobra voditelji Evropske unije in pa držav Zahodnega Balkana. Izražena je bila e, jasna zaveza glede ukrepov, ki jih je treba sprejeti, predvsem na to, da se sekundarno gibanje omeji, da se izmenjavajo informacije, potem da sistem za prerasporeditve začne bolje delovati in tako naprej. Beguncem pa je treba tudi omogočiti, da dobijo ustrezno pomoč, pomoč, ki jo potrebujejo. Upoštevati moramo, da so pogosto zelo izčrpani in eh, traumatizirani. Poleg tega pa je treba izboljšati tudi upravljanje eh, meja, eh, zato da se prepreči tihotapljenje z ljudmi. Vas kot parlamentarce vadim da izkoristimo eh, zagon, ki smo ga dobili s tem novim akcijskim načrtom v 17 točkah. Te točke je treba začeti čim prej izvajati. Pozdravljamo tudi eh, sredstva, ki jih je na voljo dala Evropska komisija tako za eh, pomoč na kratki rok, kot tudi za financiranje predpristopne pomoči na dolgi rok. Imamo tudi mehanizem civilne zaščite, ki je omogočil, da lahko sodeluje 16 eh, držav eh, in nudi pomoč eh, v 66 centrih. Tu je zelo koristna pomoč, še posebej, ko gre za sprejem. No, naj vas obvestim še o napredku, ki je bil dosežen. Napredek je bil dosežen predvsem na ravni izmenjave informacij. Med državami za informacije bolje prehajajo. In imeli smo tretje tedensko koordinacijsko srečanje. Nekaj napredka je bilo tudi pri eh, razvoju dodatnih eh, sprejemnih zmogljivosti. Mislim, da bi morali delo na tem področju še pospešiti, zato da bomo dosegli 50 tisoč centrov za sprejem na Zahodnem Balkanu eh, in pa tudi 50 tisoč v Grčiji kapacitete na področju zmogljivosti so nujne, kajti ljudi je treba primerno sprejeti v njihovih okoliščinah, še posebej zdaj, ko je pred vrati zima. Mm, podali smo tudi poziv eh, oziroma upozorilo pred zimo. 96 milijonov dodatne pomoči si želimo za zimske mesece za Grčijo in pa balkanske države. Predvsem zato, da bomo s tem denarjem reševali življenja. To je najpomembnejši vidik našega programa za zimo. Gre pa tudi za upravljanje teh tokov. No, zadnja točka pa je naslednja. Če si ogledamo stvari na dolgi rok, potem potrebujemo več zakonitih poti v Evropo. Na ta način bomo zagotovili, da ljudje ne bodo prisiljeni eh, potovati eh, na nevarne načine, s tem pa bomo oduzeli tudi eh, dotok dohodka za tihotapce. Načrt za prerasporeditev je pomemben. 22 tisoč preselitvenih centrov imamo, vendar pa to ni dovolj. Obstajajo pa še drugi načini, kako zagotoviti zakonite poti v Evropo, naprimer eh, programi, eh, štipendiji, potem humanitarni vizumi. Eh, Brazilija je vzpostavila tak humanitarni program in izdala okrog 8000 vizumov za sirce, ki živijo v sosednjih državah, zato da bodo lahko zdaj šli v to državo. No, kar nekaj ukrepov je bilo pripravljenih, zato, da se pomaga predvsem sirskim beguncem v eh, državah soseščine, torej sirci, ki se nahajajo v sosednjih državah v tem trenutku. Ne s tem jih bomo tudi odvrnili od tega, da eh, se podajajo na, poti, eh, na nevarne poti še naprej. Hvala, zdaj pa še Kristjan Lefler iz Evropske službe za zunanje delovanje. Izvolite. Hey, much, to this session. Hvala, da ste me povabili na današnje srečanje. Prejšnji govorci so že veliko povedali, nekaj komentarjev bom dodal še s svoje strani in eh, stališča evropskih institucij. Glede na te eh, tokove beguncev, ki jih nismo videli še nikoli prej, in glede na pritisk, ki ga tu izvaja na zunanje meje EU in pa številnih partnerskih držav, želim najprej pohvaliti odličen odziv, ki ga je nudila Turčija in pa države Zahodnega Balkana. Prav tako so se dobro odzvali tudi številne države članice mu priča smo zelo raznolikemu pojavu, večplastnemu pojavu, ki zadeva tako teme ekonomske stabilnosti, temeljnih pravic, varnosti, upravljanja krize, eh, humanitarne teme so s tem povezane in še številna druga vprašanja oziroma izzivi. Odziv, ki smo ga mi pripravili, tekom zadnjih let, predvsem pa zadnjih mesecev, eh, vodita predvsem dve načeli. Najprej, da se zaščitijo temeljne pravice beguncev, po drugi strani pa solidarnost med najbolj prizadetimi državami. Upravljanje migracijskih tokov in pa eh, pomoč eh, beguncem je skupna odgovornost. To zahteva celovit pristop in sodelovanje vseh med eh, državami članicami in institucijami EU, ter tudi med državami izvora in tranzita. Mm, to zahteva sodelovanje tudi z mednarodnimi organizacijami in pa specializiranimi agencijami EU. In eh, tukaj se je odziv razvijal na več ravneh. Eh, skušali smo se ukvarjati z izvornimi razlogi za prisilno zapuščanje držav, in tudi z nezakonitim priseljevanjem. Uporabili smo tudi različna zunanje politična orodja Evropske unije, vključno eh, s sredstvom oziroma orodjem za reševanje konfliktov, potem eh, orodjem za upravljanje migracij in tako naprej. Še naprej tudi naslavljamo vprašanja kršitev človekovih pravic. Če si ogledamo specifične značilnosti posameznih držav, eh, nekaj smo že slišali od predstavnikov Turčije in zahodno-balkanskih eh, držav, no nekaj besed najprej o Turčiji, potem pa še o Zahodnem Balkanu. Prispevek ki ga je Turčija zagotovila pri eh, sprejemanju in eh, gostenju sirskih beguncev, je res izjemen, vreden vse pohvale in to že tekom celotne državljanske vojne v Siriji. V zadnjih mesecih smo okrepili sodelovanje, ki je obstajalo že prej. Sodelovali smo torej s Turčijo, ampak to sodelovanje smo še poglobili in zdaj si s Turčijo prizadevamo najti eh, načine, kako bi eh, upravljali tokove bolje, kako bi poenostavili registracijo, ehm, kako bi preverili status, predvsem ko gre za ekonomske migrante. In eh, to predvsem v tistih centrih, ki gostijo največ beguncev. Mislim, da Evropska unija največ prispeva v mednarodne organizacije, ki podpirajo tako Turčijo kot tudi Jordanijo in Libanon v njihovih prizadevanjih eh, za sprejem eh, tega velikega števila beguncev. Srečanja Evropskega sveta 23. septembra in potem še 15. Eh, oktobra. Eh, so se ukvarjala s Turčijo. 15. oktobra smo tudi pozdravili skupen uh, evropsko-turški akcijski načrt uh, za priseljevanje. To je del naše uh, uh, celovite agende za sodelovanje in upam, da bomo v naslednjih tednih lahko dosegli bistven napredek pri izvajanju tega akcijskega načrta. Uh, Mislim, da se zavedate, da je prvi podpredsednik komisije, gospod Timmermans, še enkrat odpotoval v Turčijo v naslednjih dneh, da si ogleda eh, najbolj učinkovite vidike izvajanja tega načrta. Potekale so tudi razprave na obeh eh, vrhovih sveta. Imeli pa bomo še en neformalni eh, vrh ob koncu. Eh, srečanja v Valeti konec tega tedna. Govorili bomo o mobilizaciji dodatne finančne pomoči za Turčijo. Eh, ta pomoč naj bi prišla tako iz proračuna skupnosti, kot tudi iz nacionalnih prispevkov. No, če si zdaj ogledamo še Zahodni Balkan, eh, so se tudi tukaj prizadevanja okrepila, eh, vse več je prizadevan za sodelovanje in pomoč. 8. oktobra je bila konferenca v Luksemburgu o eh, Zahodnem sredozemlju in eh, Vzhodnem sredozemlju in Zahodnem Balkanu, oprostite. 25. oktobra pa so se srečali eh, voditelji, ki jih je gostil predsednik komisije gospod Juncker. Oba ta sestanka in tudi prejšnja srečanja, ki sem jih omenil, so poudarila potrebo po delovanju v Siriji v sosednjih državah, ki gostijo največje število beguncev. Te države so prva destinacija beguncev, ki zapustijo Sirijo. Mm, treba pa je ukrepiti sodelovanje tudi v vzhodnem uh, sredozemlju in pa na Zahodnem Balkanu, kajti to so vse tranzitne države za begunce, ki prihajajo iz Turčije. Uh, znotraj Evropske unije pa si moramo prizadevati za boljši način eh, sprejema in pa eh, naselitve teh beguncev. Za vse to potrebujemo operativno in finančno pomoč ter ustrezen političen okvir, ki je bil razvit v ta namen. Na Zahodnem Balkanu že obstaja sodelovanje In eh, tukaj imamo predvsem dve nalogi, ki eh, sta izšli iz teh različnih konferenc. Najprej, da se eh, odločitve, ki so bile sprejete, začnejo izvajati. O tem je govoril tudi gospod Folker. Druga stvar pa je, da se olajša sodelovanje in pa koordinacija z državami regije in pa znotraj držav regije, zato da bo zaščita beguncev boljša in da se bodo bolje upravljali tokovi beguncev. Mi že leta sodelujemo s kolegi v Evropski komisiji zato, da bi mobilizirali ustrezno pomoč za Srbijo in pa nekdanje Jugoslovansko republiko Makedonijo. E, izhajati je treba iz ocene potreb treba je zagotoviti nastanitev, hrano in eh, sanitarne eh, izdelke. Eh, tukaj smo že dosegli nekaj rezultatov. Naša komunikacija eh, s sosednjimi državami je zdaj boljša, ko gre za upravljanje tokov. Več je tudi eh, izmenjave informacij znotraj EU iz Grčije, eh, ljudje gredo v nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo in Albanijo. Mm, eh, tam je vse več bilateralnih eh, stikov, ko gre za to zunanjo mejo. Tudi Srbija in Hrvaška sta izboljšali svoje obmejno sodelovanje. Vse večje je tudi solidarnost pri delitvi eh, bremen. 3000 eh, mest eh, je spet ponudila Srbija, poleg že prejšnjih 3000. In to kaže na njeno dodatno prizadevanje. Države članice spodbujamo, da ukrepijo to sodelovanje, da nudijo pomoč predvsem prek mehanizma za civilno zaščito kot je že bilo omenjeno, je bilo podanih kar nekaj pomembnih eh, pobud in ponudb, eh, ampak mislim, da bi jih lahko sprejeli še veliko več. Stalno si tudi prizadevamo za to, kako bi bolje upravljali zunanje meje Evropske unije, zato da se olajša eh, pritisk na tranzitne države na Zahodnem Balkanu. O tem so razpravljali ministri za notranje zadeve in za pravosodje včeraj in 3. in 4. decembra se bodo spet sestali in razpravljali o tem. Eh, to bo priprava na Evropski svet decembra. Tukaj se bom ustavil, oprostite, da sem bil nekoliko dolg eh, in hvala za priložnost. Eh, hvala še Katrin Vint. Thank you very much for the opportunity. Uh, the, the preceding speakers have, have very Hvala. Prejšnji govorci so že opisali situacijo v regiji. Sama želim strani komisije eh, še enkrat povdariti dolgoročno sodelovanje, ki ga imamo z eh, državami, kandidatkami za širitev. Eh, sodelujemo pri okrepitvi kapacitet v skladu z akijem EU. Države, s katerimi smo začeli pristopna pogajanja, sodelujejo v akcijskem načrtu tem je povezano tudi 24. poglavje. In eh, pojavila se je potreba po ukrepih na kratki in srednji rok. O tem so govorili 25. oktober tudi evropski voditelji. Sama bi poudarila še eh, potrebo, eh, da pri tem srečanju sodelujejo tudi tri države kandidatke. Eh, redno imamo tudi videokonference, ena bo potekala ravno danes popovdne. Ključni izzivi za države Zahodnega Balkana, predvsem pa Srbijo in Jugoslovansko eh, republiko Makedonijo ter države članice EU so, da se omejijo sekundarna gibanja, to je prva potreba, potem da se zagotovi nastanitev za begunce in migrante in tretjič, da se upravljajo migracijski tokovi in pa meje eh, na najboljši možen način. Eh, potrebujemo bolj učinkovite postopke za registracijo in za upravljanje meja, eh, še posebej zdaj, ko je pred vrati eh, zima. Treba je namestiti ljudi tekom te zahodno-balkanske poti, kot je povedal gospod iz UNHCR, imamo 50 tisoč nastanitvenih centrov v Grči in 50 tisoč po balkanski poti poti. Eh, ministri so tudi podarili svojo zavezo za to. Komisija bo pomagala eh, ministrom, da uskladijo svoja prizadevanja in jih eh, tudi izvedejo. Zagotovili bomo pomoč iz EPE e za ustrezne investicije in pa tudi iz EKA, da se podprejo kratkoročne humanitarne potrebe. Naj povem še par besed o uporabi predpristopne pomoči za te namene pri EPI eh, delamo znotraj večletnih okvirov in eh, eh, prioritete postavljamo skupaj z državami članicami s časoma, ko se pojavljajo. To bo največja potreba in izziv v naslednjih mesecih. Kolegi v EKO poudarjajo, da je pomemben mehanizem za civilno zaščito in pa humanitarna pomoč. Eh, s predstavnikom Srbije se bomo pogovarjali danes popovdne, da ocenimo potrebe Srbije za naslednje mesece. Pa še končna eh, beseda, končen komentar. Srbija in nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija eh, zdaj dobita veliko število migrantov, ampak poti se lahko tudi spremenijo. Eh, Eh, lahko da bo prišlo do še večjega pretoka beguncev prek teh držav. Hvala. Zdaj bom skušal strukturirati razpravo. Najprej bomo besedo dali predstavnikom nacionalnih parlamentov iz eh, treh držav z te poti. Gospod Duzinas, eh, ki vodi, mm, ki vodi odbor za evropske zadeve. Eh, v Grčiji. Dve minuti in pol. Dve minuti in pol bo dobil vsak govorec za svoj prispevek. To je veliko več, kot mi dobimo na plenarnem zasedanju za svoje prispevke. Gospod Duzina, si izvolite. Uh, thank you, uh, Mr. Uh... Hvala. E, imam poklicno deformacijo. Sem, sem uh, po poklicu filozof, študiral sem v Londonu. No, začel bom z nekim splošnim komentarjem. Tukaj se nekako uh, se suva institucionalna izgradnja Evropske unije. Uh, imamo Schengen in Dublin, ki sta stebra, uh, stebra Evropske unije, ampak zdaj smo priča spet med etničnim napetostim. Uh, kar ni v skladu s temi dosežki Evropske unije eh, zadnjih 40 ali 50 let. Zdaj imamo dve eh, strategiji. Ena je, da se te tokove zavrne, da se jih pošilja nazaj in da se na begunce gleda kot eh, na eh, neke osvajalce, ki so prišli sem in predstavljajo nevarnost za naše ideje in naše vrednote. Ampak to so ljudje, ki trpijo ki tvegajo svoja življenja za to, da si zagotovijo boljše življenje. In če bi v skladu z našo pravno in moralno odgovornostjo upravljali te tokove in če bi izhajali iz evropskih vrednot, bi bila to uh, naša glavna naloga oziroma to je naša glavna naloga. No, nekaj načel bom podal v kronološkem zaporedju. Uh, Eh, za katera mislim, da bi morala določati odgovor Evropske unije in držav članic na to krizo. Prav tako to zadeva države Zahodnega Balkana. Kronološko jih bom navedel. Glede na to, kako eh, ljudje, ki so v stiski, prihajajo. Treba je ponostaviti azilni sistem in ga poenotiti treba je nuditi tudi pomoč uh, Turčiji, Jordaniji in Libanonu. To je ključnega pomena. Za tiste ljudi, ki uh, nimajo postopka uh, izven Evropske unije, moramo zagotoviti uh, nemoten in pa uh, varen prihod v Evropsko unijo. Treba bilo zagotoviti uh, čarterske uh, trajekte in ladje, ki bi vozile ljudi, eh, kajti ne smemo si več privoščiti smrti v sredozemlju. Veliko, eh, preveč ljudi in otrok je že utonilo. Potem humanitarno pomoč je treba zagotoviti za tiste, ki imajo svojo azil, ki so že oddali azilno prošno. Potem 100 15 eh, jih je šele bilo razseljenih. 115 tisoč jih je bilo šele eh, prerasporejenih, eh, kar je veliko premalo glede na vse številke, ki prihajajo. In cenim vse države in vso njihovo podporo, ki jo nudijo za te begunce. Ne moremo pa in ne smemo izvažati orožja Eh, v države, kjer potekajo konflikti. Kajti rezultat bo, da bomo morali uvoziti še več beguncev. Zahodni Balkan je v tem trenutku postal priča dolge kače, ki se seli na svojo ciljno destinacijo. Ampak to kaže tudi eh, veliko prijateljstvo, ki obstaja med temi državami. Mogoče lahko ta kača poveže zahodno-balkanske dr zahodno države. Mi v grškem parlamentu želimo zagotoviti takšno sodelovanje v prihodnje. Žolt Nemec z Mačarske bo spregovoril naslednji izvolite. Thank you very much, colleagues. I would like to greet first of all our Hvala. Zahvaljujem se eh, našim prijateljem eh, iz Turčije in Zahodnega Balkana. Sam vodim odbor za evropske zadeve v mačarskem parlamentu. Dobro je, da smo se spet eh, srečali, dobro, da se srečujemo nacionalni in evropski parlamentarci skupaj. In zahvaljujem se organizatorjem za to razpravo. Te teme migracije, Eh, priseljevanje in zastupniške eh, vojne v sosedstvu EU, to so pomembne teme, ki so med sabo povezane. Mislim, da bi se morali ukvarjati z izvornimi razlogi za ta problem. Upanje imamo, da se je proces eh, na Dunaju začel. Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da bo tam proces uspešen. Mora biti vključujoč in odprt in v tem primeru bi lahko prinesel nekaj rezultatov uh, in to verjetno kar hitro. Kaj lahko naredi Evropska unija? Pet stvari bi rad omenil tukaj. Najprej želim povdariti to, da moramo kombinirati humanitarno eh, pomoč in pa eh, racionalo pri, eh, torej razumski pristop pri eh, reševanju te krize. Eh, ne smejo nas zavesti slike iz medijev, da bi eh, pozabili na razum. Poleg tega želimo delovati v enotnosti. Eh, dvomi imam glede večinskega glasovanja pri takih vprašanjih. Mislim, da je nepotrpežljivost eh, zelo slaba eh, za EU na kratki rok. Ne podpiramo mehanizma, za prerasporeditev, kajti to je pritisk na našo nacionalno suverenost. In s tem se spet postavljajo temeljna vprašanja, ki zadevajo tudi pravice priseljencev. Potem eh, zaščita zunanjih meja je eh, ključnega pomena. To je predpogoj za vsako državo, za vsako politično formacijo. Predlagamo, da se oblikuje eh, neka obmejna straža, vse evropska obmejna straža, ki bo preprečila ta masovni pritok beguncev v Evropo. Poleg tega pa moramo izkazati eh, solidarnost eh, s Turki in pa predstavniki Zahodnega Balkana. Ne gre samo za finance, finance so pomembne, ampak kot je povedal gospod Poposki, moj prijatelj iz Makedonije, je zdaj čas, da pospešimo širitveni proces. Osredotočiti se moramo na zahodno-balkanske države. Zdaj so te države v krizi zaradi migracijskega pritiska. Hvala. Torej, Hvala lepa, gospod uh, Horvat. Drage kolegice in kolegi, od začetka drugega migranskega vala od 16. oktobra do včeraj, do 18. ure, je v Slovenijo vstopilo 167.505 migrantov, kar predstavlja izredno breme za državo z dvema milijonoma prebivalcev. Zato menim, da ima Republika Slovenija dober pogled, kaj migrantska kriza prinaša. Namenoma uporabljam termin kriza in ne izziv, saj gre za večjo razsežnost z daljnosežnimi posledicami, ki se jih moramo vsi zavedati. V nadaljevanju bi kolegice in kolegi želel povdariti naslednje. Čeprav so migracije stalen proces, menim, da trenutni tok migracij ne smemo obravnavati kot nekaj samoumevnega. Zato se moramo naj odzivati takoj in predvsem učinkovito. Res je, da se s tem pojavom soočamo že dlje časa v različnih delih Evropske unije, vendar kot je razvidno iz prakse so nujni takojšnji ukrepi, predvsem pa je potrebno upoštevati dobre prakse, ki se že izvajo v nekaterih držav, državah članicah. Ob tem bi želel tudi povdariti, da gre za situacijo, s katero se moramo soočiti vse države članice enako aktivno, ne glede na to, kako ta migrantski tok vpliva na posamezno članico. Poudarjam, da je nujna hitrejša implementacija ukrepov v zvezi z imigransko in azilno politiko na vseh ravneh. 25. oktobra so se evropski voditelji dogovorili med drugim tudi za to, da Slovenija v pomoč dobi 400 policistov v roku enega tedna. Rezultat je naslednji. V roku 14 dni je Slovenija dobila samo 78 policistov. Ukrepi se torej ne izvajajo. Bistveno je poenoteno, koordinirano ukrepanje držav članic, kar vključuje tudi jasne informacije, kolikšne so kapacitete posameznih zlasti ciljnih držav. Ukrepiti in nadgraditi moramo Frontex z namenom varovanja šengenske meje, predvsem na vstopnih točkah toka migracij. Spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da je skrajni čas za učinkovito ukrepanje. Imejmo torej v mislih tiste osnove, na katerih temelji Evropska unija, to so zaščita vrednot, vladavina prava in predvsem zagotavljanje varnosti, kar nam omogoča šengenski red. Torej smo na točki velikega premisleka, ki vodi v odločitve o nadaljni prihodnosti Evropske unije. Torej, ali se Evropska unija ohrani in se tudi ukrepi ali pa pade. Hvala lepa. Our colleague from uh, Austria, Mr. Vavrik. Gospod Vavrik iz Avstrije. Avstrija je tranzitna država in država sprejema. Ogromno ljudi prehaja Avstrijo in nadaljuje pot eh, v Nemčijo in eh, Švedsko. Ampak v eh, ta hip imamo v Avstriji 8 tisoč prosilcev za azil in to je veliko za državo za 8 milijoni prebivalcev sem ob, smo ob koncu balkanske eh, poti, ampak pravzaprav ne čista. Zelo sem zaskrbljen zaradi uh, situacije, tako v Avstriji kot v Nemčiji. Nemčija je upočasnila sprejemanje beguncev, torej 6 do 7 tisoč dnevno in Avstrija se bo temu prilagodila v eh, nekaj dneh, potem pa bo to domino učinek, eh, potem bo temu sledile Slovenija, eh, Hrvaška, Srbija, Dogrče in tako naprej. Bojim se, da so pred nami nove krize, nove vrhovi te krize tekom te zime. Mislim, da bi morali uvesti cel seznam ukrepov, ampak izpostavil bom zgolj tri. Prvi ukrep je ta, da moramo okrepiti um, pripravljenost za sprejem eh, beguncev in pa prosilcev za azil. To je zelo pomembno in treba je razlikovati med gospodarskimi eh, priseljenci in, in begunci potrebni so tudi eh, ukrepi vračanja, če je to potrebno in na tem področju potrebujemo več zakonodaje in pa skupne prizadevanja v interesu prosilcev za azil. Zato, da bi okrepili eh, pripravljenost za eh, sprejem. Potem okrepitev meja. Zelo nas je navdušil prispevek Turčije, kajti Turčija gosti begunce. Toda manj smo navdušeni nad um, ukrepi Turčije glede um, zažite meja, kajti uh, 7000 uh, ljudi uh, prečka meje, uh, turške meje. Torej, okrepitev zonanih meja, to je naša skupna naloga in da vsi, se, tudi, eh, vsi si želimo dolgoročno in srednjeročno eh, skupn, skupne enote, evropske enote. Sodelovati moramo z eh, državami, odkode prihajajo drž, begunci in podpreti moramo te države finančno in moja država bo pri tem sodelovala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Vrduči iz eh, italijanskega parlamenta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, predvsem zato, da ste organizirali to zelo pomembno sejo. Eh, gre seveda za eh, nujno situacijo, ki se je pokazala predvsem v preteklih mesecih. Zaradi tega Evropska unija potrebuje skupno politiko na področju migracij. Zveda se je Evropska komisija precej eh, pozno pričela ukvarjati z eh, to sejo, eh, z to temo. Zaradi tega so se posamične države znašle v situaciji, ko so se morale odzvati same. Evropska unija seveda temelji na vrednotah. Migracije so geopolitični problem, problem varnosti ki pa ima eh, tudi pomembno etično dimenzijo, eh, dimenzijo, ki eh, sega v vrednote, brez katerih Evropska unija danes zagotovo ne bi obstajala. Danes govorimo o balkanski poti. Vrh 25. oktobra je vodil v pomembne zaključke kar zadeva upravljanje eh, priseljenskih tokov, kar zadeva nadzor na mejah in pa boj eh, proti eh, tihotapskim združbam. Kljub temu pa nujni ukrepi ne bodo obradili sadov, če ne bodo tudi učinkovito izvedeni. Danes smo se pogovarjali tudi o širitvi in to je ključnega pomena za sodelovanje z Zahodnim Balkanom in pa Turčijo. Kar zadeva Turčijo, moram povsem jasno uh, povedati, da je Turčija ključnega pomena pri odgovoru na uh, begunsko krizo. Mislim, eh, da moramo ustrezno povezati evropsko sosedsko politiko in pa uh, evropsko priseljensko politiko. Italijanski senat se je odzval uh, na zahtevo po posvetovanju in eh, poudarili smo, da eh, potrebujemo ponovn zagon evropske sosedske politike, tesnejše sodelovanje z partnerskimi državami in z sosedami. Še prav posebej je tukaj eh, pomembno vzhodno partnerstvo, tesno sodelovanje z Rusijo. V okviru južne dimenzije pa je seveda pomembno soočati se z izzivi, eh, ki jih predstavljajo države izvora, kot eh, recimo eh, podsaharska Afrika ali pa afriški rok. Potrebno je storiti vse, kar je v naši moči, da ponovno vzpostavimo politike, eh, ki so namenjene predvsem sredozemskemu območju. Jutri se bo recimo začela seja na, v, eh, v Valeti na Malti. Eh, menimo pa, da bo potrebno spremeniti tudi dablinski sporozum, ki zagotovo več ne ustreza sedanjim zahtevam. Hvala lepa, sedaj pa gospa Aleknajte iz Litve. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsedajoči. bi prisluhnili uh, eh, letanskemu jeziku? Lahko? Dobro. Hvala lepa. Rada bi izkoristila eh, priložnost eh, za to, da lahko spregovorim o materinščini. Vesela sem, da so z nami tudi predstavniki UNCHR-a in pa tudi predstavniki službe za zunanje delovanje. Uh, Z nami so tudi eh, predstavniki eh, držav Zahodnega Balkana. Zelo eh, sem zadovoljna nad prispevkom Turčije, kar se tiče reševanja begunske krize. Vem, koliko je Turčija storila in cenim sodelovanje s Turčijo. Eh, vem, da Turčija potrebuje finančne sredstva za to, da bi lahko zagotovili izobraževanje otrok. Imela bi vprašanje za predstavnike Turčije. Vprašanje v zvezi z tihotapljanjem ljudi. Ti tihotapci predstavljajo grožno za ljudi. Videti je, da lahko delujejo brez kakršnih koli omejitev. Ali si predstavljate, kak način, kako bi omejili, kako bi preprečili te nečloveške posle, ki a, eh, tudi krepijo nezaupanje med državami članicami. Imela bi tudi vprašanje za predstavnika UNCHR-ja. Mi v balskih državah a, sprejemamo begunce ne samo iz Sirije, ampak tudi iz Iraka. Pa, e, tudi to je treba pomisliti, da so e, taborišča v Libanonu naprimer, in v Jordaniji prepolna. In tisti, ki bežijo pred vedskim pregajanjem, so deležni enakega preganjanja uh, v teh uh, begunskih taboriščih. Zlasti to velja za kristjane in za druge etnične in uh, verske manjšine. Pomagati jim moramo s pomočjo Evropske unije. In sedaj še vprašanje za službo za zonanje delovanje. Iz, preprečiti moramo, izogibamo se eh, temu eh, pojmu eh, pregon eh, kristjanov, ampak do tega prihaja, ko je nizka toleranca do verskih manjšin. In do, torej ljudje, eh, to se dogaja, ko ljudje zbežijo iz Iraka in eh, Sirije. Predstavljali si bi, da totalitarni režimi predstavljajo grožno za sosedne države in pa za demokracijo. Morda se bomo so, morali soočiti s posem novim svetom, kjer ne bo nobene raznolikosti, nobenih medkulturnih vidikov. Kaj meni služba za zunanje delovanje v zvezi s tem? Hvala lepa za vaše vprašanje.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 Poleg tega bi rad povedal tudi, da se strinjam z ministrom za zunanje eh, zadeve iz eh, Luksemburga, eh, ko pravi, da se Evropska unija srečuje z velikim tveganjem. In sicer predvsem, če bomo pozabili na vrednote, ki predstavljajo temelj Evropske unije. Šengenski sporazum je eden izmed največjih uspehov Evropske unije, sedaj je ogrožen zaradi pretiranega nacionalizma posameznih držav. To bi lahko vodilo v novo vojno v Evropi. Odgovor na migracijske tokove od nas politikov zahteva eh, veliko. Prvič, eh, potrebno je spoštovati eh, človeško dostojanstvo. To mora biti zaveza nas vseh. Eh, poleg tega eh, begunci ne smejo biti izpostavljeni eh, nehumanemu obravnavanju. Spoštovati je potrebno družinsko življenje, zasebno življenje in tako naprej. Vprašanje migracij in azila zahteva skupen odgovor. Skupen odgovor držav članic Evropske unije, pa tudi inštitucij Evropske unije. To je bilo danes že zelo dobro izpostavljeno. Tretjič, ni čudežnih rešitev. Bodimo iskreni in povejmo našim eh, državljanom, da eh, bodo potrebna proračunska eh, prizadevanja in pa dodatne kapacitete. In četrtič, ne zapirajmo meja, kajti nacionalizem nas je pogosto pripeljal v slepo ulico v preteklosti in to je vodilo v vojno. Eh, Luksemburg eh, je sprejel 374 prosilcev eh, za azil in prejeli smo 361 prošenj. Ta številka se, zdeli, se zdi zelo majhna v primerjavi s tem, kar je povedala predstavnica Turčije. Ampak ti ljudje želijo ostati v. Uh, Luksemburgu in uh, Luksemburg uh, ima uh, eh, 500 tisoč prebivalcev, torej 67 odstotkov prebivalcev Luksemburga meni, da imamo moralno obvezo, da sprejmemo begunce. 62 odstotkov meni, da je Luksemburg izkazal solidarnost. Luksemburg se je odzval dobro in hitro eh, tudi pri eh, razdelitvi beguncev. To je seveda naša naloga, nikakor pa to ni rešitev za eh, ta problem. Hvala lepa. Begonska kriza je pokazala, da imamo simptomatični problem. Institucije Evropske unije včasih niso kos pričakovanjem držav članic. Inštitucije Evropske unije imajo mandat in pa pristojnosti, da delujejo. Ključne inštitucije Evropske unije so prezrle svetovni problem in sicer slabo zaščitenih zonanih maja. Leto za letom so prihajali uh, tokovi nezakonitih priseljencev in sicer preko južnih in vzhodnih meja. Toda Evropska komisija, ki je odgovorna za nadzor izvajanja uh, zakonov Evropske unije, ni uporabila svoje izključne moči, da bi uh, izvrševala zaveze iz šengenske pogodbe. Uh, države članice in Evropska komisija so uh, dale alarm, ko ni bilo več dovolj časa, da bi pravilno obrnotili problem in da bi reševali vzroke za krizo. In še več, krepi se strah v državah članicah in to je ukrepilo skrajno desnico in levico. In vsi doživljamo nevarne posledice tega procesa. kolegom politikom iz Evropskega in iz nacionalnih parlamentov bi rad postavil sledeče vprašanje. Ali se vam ne zdi, da potrebujemo odprto razpravo o tem, kako bi izvršne inštitucije Evropske unije postale bolj učinkovite, bolj dejavne in bolj odgovorne pri izvajanju svojih odgovornosti? To je v našem primarnem interesu, da imamo delujoč sistem da eh, pravočasno eh, delimo eh, oziroma širimo informacije med inštitucijami in državami članicami. Tako bi, bi, lahko, bi bili lahko bolj učinkoviti pri eh, spremljanju in pa nadzoru šengenskega sporazuma in pa drugih obveznosti držav eh, članic, ki izhajajo iz zakonov Evropske unije. Ne smemo pozabiti, da so države članice tiste, ki sprejemajo odločitve, ne institucije in sicer kar se tiče strateških vprašanj, ki zadevajo varnost in pa uh, dobrobit naših državljanov. Hvala. Ja, vielen Dank, Hvala lepa. Na kratko. Evropska komisija je predstavila 17 točk in ti je treba nujno takoj izvajati. Nobena država se ne more izključiti. Ni možnosti, da bi se država potegnila nazaj in bi dejala, to se nas ne tiče. Naše zonanje meje moramo bolje nadzirati, ko govorimo o jugu, to sicer danes ni poglavitna tema, ampak Mislim, da potrebujemo tretjo stopno eh, naše eh, morske akcije Sofija in mislim, da se moramo učinkoviteje boriti proti tih otapcem. Potem eh, jugovzhodna meja med Turčijo in Grčijo. To mejo moramo skupaj nadzorovati v smislu skupnosti. Če gre, to nam je spodletelo. Odgovorna ni samo Grčija to bi eh, morala biti eh, skupna naloga Evropske unije, da eh, tisto majo nadziramo. Turčija je do sedaj storila zelo veliko za to, da je dala streho nad glavo za 100 tisoče migrantom. V volilnem boju tega stranke niso instrumentalizirale. In v tem smislu moramo Turčijo pohvaliti, kajti uh, ljudje so tam uh, pozitivno misleče v zvezi z emigranti. Že smo govorili o številkah, mislim, da bi morali Turčijo podprti v tem smislu, da bi ljudi lahko oskrbeli na svojem ozemlju dlje in bolje. So pa tudi točke kritike. Imela bi vprašanje za predstavnico Turčije. Ali v vaši državi ni kaznivo dejanje uh, tihotapstvo ljudi, uh, kajti v Turčiji so na poti eh, številni eh, tihotapci, ki priha, eh, pripeljajo ljudi do egejske obale. Proti temu bi se morali učinkovite boriti. Ne more biti tako, da ljudje to počno v pristaniščih, ne da bi policija karkoli storila, kajti številni pri tem veliko zaslužijo, ljudje preko pristanišč zapuščajo državo. In to je tudi neprijateljski akt do Grčije. Odločno vas pozivam, da izkoristite svoje možnosti za to, da bi preprečili to, da bi ljudje nezakonito zapuščali državo. Kajti to, uh, ni, iz, to, ni, to, to ni v nasprotju z, odločba, z določbami iz sporazuma o ponovnem sprejemu. Torej, to so bile moje pripombe. Hvala lepa. Izražam solidarnost sa kolegi iz, eh, Tur sa kolegi iz Turčije in pa um, eh, sa kolegi iz držav Zahodnega Balkana. Torej, res bi rad izrazil to solidarnost. Kar se tiče zakonitih poti, to je izredno pomembno. Eh, ta hip nam je tu spodletelo. Pomembno je, da se o tem pogovorimo. Dejstvo je, da imamo humanitarno krizo in številni begunci govorijo, živijo v nemogočih pogojih in eh, potrebujemo humanitarno pomoč. Tega niste zagotovili ne vi, ne mi in zato moramo skupaj najti način, kako se bomo na to odzvali. Zahvaljujem se srpski kolegici in zahvaljujem se tudi uh, predstavnikom komisije. Pomembno je, da uh, te stvari zagotovimo. Na vrhu je bilo uh, omenjenih 5 milijonov evrov za države članice, ampak tudi tega denarja še nismo videli. Upam, da mi lahko predstavniki um, uh, uh, komisije um, uh, o tem podajo več podatkov, kajti približuje se uh, zima. Kakšen pa je vas odgovor na eh, prošnjo um, kolegov iz balkanskih držav glede proračunske podpore. Mislim, da bi bilo fair, da dobijo odgovor. Kolegom iz Srbije, Makedonije in Turčije bi rad rekel sledeče, če tudi gre za majhne številke, ampak ali ste si pogledali scheme za uh, ponovni sprejem, če tudi ima to zgolj simbolno uh, vrednost. Uh, je to vendarle prispevek. In še um, nekaj za kolege iz Turčije. Kako realistično je to? Torej, nekateri pravijo, da je možen dogovor sa Turčijo, nekateri pravijo, da to ni mogoče. Kaj menite vi o tem? Zakaj nimamo frontaksa na meji med Grčijo in Makedonijo? Morda lahko dobim odgovor za to. To bi bilo smiselno. Uh, Gospod eh, predsedajoči, eh, leta 1951 smo dobili konvencijo o beguncih, ta je bila namenjena položaju po drugi svetovni vojni. Številni ljudi um, eh, prihajajo v eh, bogato Evropo in prečkajo varne eh, države, s katerimi imajo skupne kulturne vrednote. To so naprimer arabske države v zalivu, ki niso nikoli podpisale ženevske konvencije. In sploh ne sprejemajo nobenih beguncev iz Sirije, čeprav delijo skupno kulturo srčki minister je dejal, da 500 tisoč ljudi, ki prihajajo v Srbijo, so tranzitni begunci in ne želijo prositi, um, zaprositi za azil v Srbiji. Predstavljam si, da nimajo nič proti. Ampak kakšen je status teh beguncev? Mislim, da bi morali še enkrat uh, pregledati konvencijo iz leta 1951 kajti sedaj imamo uh, politiko od zgoraj na vzdolj. In uh, če tukaj ne bomo ukrepali, potem uh, bo to dobro samo za skrajno desnico. Potem je tu skrb, da bi se teroristi upletli, infiltrirali med begunce. Številni ste to odločno zavrnili, ampak gospod Popovski je povedal nekaj zelo pomembnega ni skrivnost, da so tuji bojci, ki se upletajo v uh, eh, migranske tokove. Ali lahko pojasnite, kdo, kje, zakaj, kakšne so številke in kaj se je zgodilo z njimi, ali so jih prijeli, zakaj o tem nismo več slišali v našem tisku. Pravite, da je treba rešiti državljansko vojno v Siriji, sedaj, v Siriji. sedaj pa bi pozval uh, turške predstavnike, da naj tu nekaj storijo. Uh, kajti um, uh, uh, Turčija in Saudska Arabija sta jasno podprli samo eno stran. Čas je, da Rusija, Iran, uh, Saudska Arabija, uh, Damaskus in Turčija usedejo za isto mizo in rešijo to tragedijo. Mislim, da Evropska unija ne more rešiti vseh um, uh, konfliktov in kriz na celotnem globusu. I would like to propose you to concentrate on one predlagam vam, da se sedaj omejite na minuto, minuto in pol, kajti zmanjkalo nam bo časa. In eh, našim govornikom moramo dati še priložnost, da odgovorijo. Gospod Weigel. Spoštovani predsednik, mislim, da je britko, če si moramo danes priznati tukaj predstavniki nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, da ne vemo, kam gre ta vožnja da ne vemo, eh, kako se bo problem eh, beguncev razvijal in da pravzaprav samo gledamo v, zlasti v Nemčijo eh, in tiste države, ki so do zdaj sprejele največje število beguncev, kdaj bo mera polna, kdaj se bodo tam odločili in zaprli meje in kako bomo v tej novi situaciji reagirali ostali. Mislim, da je prav, da danes poskušamo videti nekoliko naprej in da damo pravi, pravo mesto in pravi pomen političnim rešitvam problema. Mislim, da ne more Evropska unija samo gledati, kako se Moskva in Washington eh, ne moreta dogovoriti o dilu v Siriji. Mislim, da mora Evropa igrati aktivnejšo vlogo, evropska diplomacija, ko gre za za nestabilno Libijo in za katastrofalne razmere v Iraku. Eh, ker na vse zadnje mi smo tukaj danes govorili o vrednotah, kot je solidarnost, sočutje, multikulturnost, spoštovanje drugačnosti in tako naprej. Ampak bazična vrednota je svetost življenja, mir, eh, ne vojna. In mislim, da je tukaj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 Hvala lepa, pozdravljam naše goste in hvala lepa tudi za pomembne informacije, ki eh, smo jih slišali. Eh, imela bi vprašanje za gospa Atuk. Naj pa spomnim, da je Tuščija eh, res zbirališče beguncev in da od tam prihajajo ljudje v Evropo. Včeraj je 200 tisoč ljudi prispelo na grške obale. 630 tisoč ljudi pa je prispelo od začetka. Tihotapci, tihotapske mreže v vaši državi zaslužijo milijone s svojim delom. V medijih smo videli številne po, podobe in ljudje, ki pridajo k nam, so nam tudi povedali, da ta omrežja odlično delujejo. Zakaj Turčija eh, ne prekine ne presika teh omrežij. In a, povejte nam, ali ste v pogajanjih z Evropsko unijo govorili o teh po, a, ukrepih, kako pa je za mehanizmom a, ponovnega sprejema, ali bi ta problem a, a, rešil a, a, situacijo v Turčiji. UNCHR pravi, da bo v Evropo od novembra do februarja a, prišlo v Evropo 5000 beguncev. Mislim, da sredstva, ki, so, eh, ki ste jih namenili za balkanske države, niso zadostna. Eh, potrebno bi bilo podpreti balkanske države za več kot 8 milijonov evrov, je dejal UNCHR, glede na to, da prihaja zima. Torej, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem? Ali je možno doseči te cilje? Hvala lepa. Thank you, Chairman. Um, now that a huge amount of funding has been, been made available to Turkey, what different systems will Veliko uh, sredstev je bilo namenjenih Turčiji. Katere ukrepe bo sprijela, da bi zmanjšala pritok uh, beguncev v Evropsko unijo uh, in uh, kaj se bo zgodilo, ko se bo okrepil pretok uh, prihodnjo pomlad? Veliko smo že slišali o tem, kaj se dogaja sedaj, zelo malo pa o načrtih za prihodnost potrebno je ukrepiti eh, tudi eh, nadzor na tujških eh, mejah. Sprejet je bil finančni svežen, pa Turčija naj bi se pridružila tudi šengenskemu sporozumu. Torej gre za obljube Turčiji, da se bo priključila Evropski uniji ampak pravzaprav sodelovanje eh, poteka na osnovi sporazuma iz leta 51, eh, na osnovi pogodbe, ki definira tako imenovani varen pristan oziroma varno eh, zatočišče. Številni begunci potujejo po zahodno-balkanski poti. Britansko-muslimansko združenje je ocenilo, da 80 odstotkov priseljencev predstavljajo uh, samski moški, ki so predvsem uh, ekonomski uh, priseljenci. Uh, ali bo prišlo do posodobitve konvencije iz leta 51, ki jo sedaj uporabljamo v tej begonski krizi? Najlepša hvala. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for uh, letting Norway Hvala lepa, gospod eh, predsednik, hvala lepa, da lahko Norveška sodeluje pred, pri tej medparlamentarni seji. Eh, ne pravim, da bo zaradi tega več podpore za članstvo v Evropski uniji, ampak eh, lahko vse poskusim. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, ko govorimo o tej tragediji, je, kdo bo obnovil Sirijo. Eh, najsposobnejši državljani danes Sirijo zapuščajo in moramo se ogledati tudi razloge za to. Omenil jih bom nekaj. Eh, ne ustrezno obravnavanje manjšin, nespoštovanje demokracije, nespoštovanje človekovih pravic, strpnost oziroma nestrpnost. Uh, Eh, in pa prevlada eh, vere v vsakdanjem življenju. Poleg tega ni nobene enotnosti, eh, ni upanja in vlada velika revščina. Zaradi tega državljani trajno zapuščajo svojo domovino in potem se zastavlja vprašanje, kdo bo obnovil Sirijo, ko bo ta konflikt za nami. Ne smemo pozabiti tudi, eh, da je veliko držav v Afriki na Bližnem vzhodu, kjer prebivalstvo hitro narašča in obstaja velik potencial eh, za nadaljne konflikte, recimo v Somaliji, Malijo in tako naprej. To je le začetek eh, priseljevanja v Evropo. Potrebno je rešiti problem v Siriji zato da ne bi imeli trajnih priseljencev v Evropi. Ti ljudje se morajo vrniti, da bodo obnovili državo. Kdo bo obnovil državo? Američani, sosede. Mislim, da lahko Sirija preživi, mislim, da je Sirija uh, odlična država, ampak moramo jim pomagati, da bodo lahko obnovili svojo lastno državo. Ni rešitev, da se ljudje eh, zastalno preselijo v Evropo. Hvala lepa gospod Plenković, glede na to, da eh, hrvaških poslancev ni tukaj eh, zaradi volitev. Eh, naj jaz povem nekaj besed. 350 tisoč oseb je v preteklih mesecih prešlo ozemlje Hrvaške in zaradi tega naj še enkrat ponovim, da je še prav posebej pomembno sodelovanje. To je pomembno predvsem na ravni ministrov za pravosodje. Eh, ne želimo presenečen eh, na mejah, boriti se je potrebno proti različnim oviram in vzpostaviti eh, ustrezne pogoje za begunce. V zadnjih mesecih se je pojavila tudi velika nestrpnost. Dve tretjini oseb, ki prihajata v Evropsko unijo, spadata v kategorijo prosilcev za azil in le tretjin, eno tretjino predstavljajo ekonomski priseljenci. 350 tisoč jih je prečkalo vašo državo. E, to je dobra izjava, koliko ste jih sprejeli. Majhna razlika je v tej izjavi. Gospa Karoca. Grazie per aver organizzato Najlepša hvala, da ste organizirali to eh, sejo z predstavniki eh, vlad Makedonije, Srbije in Turčije. Mislim, da eh, so to vrstna srečana izjemno pomembna za nas, nacionalne parlamente, ki nimamo toliko priložnosti, da bi prisluhnili neposrednim izkušnjam. Imam tri vprašanja oziroma rada bi nagovorila tri teme z vidika eh, Evropske unije je eh, najpomembnejša revizija eh, Dublinske uredbe. Na Evropske uniji se bo torej potrebno ponovno soočiti z temo priseljevanja naši programi, naši raziskovalni programi, izobraževalni programi so se eh, rodili v Evropi, ki je danes več ni. In eh, sedaj, ko se soočamo z begunsko krizo, moramo. Eh, se moramo posvetiti eh, državljanom Evropske unije, ki gledajo na ta problem kot na nekaj, kar jih ne zadeva, kot na nekakšen eh, birokratski problem. Tretja točka, ki jo želim izpostaviti, pa je sodelovanje med centralno vlado in pa eh, regionalnimi organi. V Italiji imamo tudi pobudo za eh, sprejem beguncev. Na eh, lokalni ravni naj bi organizirali sprejem beguncev, ampak težave se pojavijo z eh, finančnimi sredstvi, pa tudi pri povezavi z lokalnim prebivalstvom. Zanima me, kakšna je situacija v vaših državah. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Epideteus je še želel besedo. Gospod Epideteus, ste še tukaj? Ja, hvala lepa, gospod uh, predsednik. Razpravljali smo o pogajanjih, ki potekajo med Evropsko unijo in uh, Turčijo. Eh, Turčija mora prispevati k rešitvi begunske problematike. Predlagano je bilo, da bi imeli skupne patrulje eh, obalnih straž Grčije in Turčije. To pa nima nobenega smisla. Kaj ti eh, nezakonite priseljence ne najdemo v mednarodnih vodah Egejskega morja. Turška mornarica jih pošilja na grške otoke. Ali mislite, da gre tukaj za plot naše domišljije? Eh, potem si pogledajte turško spletno stran. Na tej je objavljenih 250 eh, eh, slik. In nasproti grških otokov je baza, postojanka, odkudar pošiljajo begunce na grške otoke. Eh, namreč zagotovijo jim eh, gumijaste čovne, eh, na njih namestijo motorje in potem jih pošljajo na obale grških otokov vsakih 15 oziroma 20 minut in zaradi tega imamo toliko priseljencev v Grči. In to gr, turška vlada preprosto tolerira. In vsak izmed teh beguncev plača približno 1500 evrov del teh sredstev eh, pa prejme turška vlada. Če se želimo soočiti s tem problemom na pravilen način, potem moramo Turčijo zahtevati, da nadzira svoje meje. In tako bi lahko tudi Grčija nadzorovala svoje meje. To bi bila rešitev problema. Vse ostalo pa je le izgovor za razpravo in pa možnost za Turčijo, eh, da eh, uresničuje svoje nacionalne interese. No, sedaj pa bi rad še jaz spregovoril. Turčija počne isto v primeru Grčije, kot eh, počne Grčija v primeru Makedonije, kot počne Makedonija v primeru Srbije, Srbija v primeru Hrvatske, Hrvaške in Hrvaška v primeru Slovenije. Tukaj gre za verižno reakcijo. In zato moram reči, da je potrebno to verigo razkosati, ampak pri tem moramo razumeti tudi Turčijo. Štiri, pet let ima že Turčija 2,5 milijona, milijona beguncev. In nismo jih dovolj podpirali. Države članice Evropske unije so uh, zmanjšale sredstva uh, za živila v uh, taboriščih, uh, begunskih taboriščih v Turčiji in ogledati si je potrebno tudi situacijo v uh, Libanonu, v Jordaniji, v teh državah je situacija podobna. Če si ne bomo ogledali razlogov, Eh, potem ne bomo dosegli ničesar. Gospod Timerman si skupaj s gospodom Hanom danes odpelja, uh, odpotoval v Ankara. Vsi eh, veste, da sem kritičen do turškega članstva v Evropski uniji, ampak pri tem vprašanju uh, razumem Turčijo in njen položaj. Zaradi tega potrebujemo sodelovanje. in potrebujemo uh, zaščito meja, skupno zaščito meja, za skupnimi sredstvi. Ne moremo pričakovati, da bo nekdo drug opravil uh, naše delo, mi pa bomo sedeli uh, sredi Evrope križem rok. Uh, to se mi tudi ne zdi pravično porazdelitev. Zato moramo pri nadzoru meja, pri vzpostavitvi vročih točk, pri organizaciji med eh, balkanskimi državami, naj bodo to države članice Evropske unije ali ne, poskrbeti za uh, več eh, prizadevanj. Potem je potrebno ukrepiti zmogljivosti za namestitev beguncev. To se mi zdi ključna točka. In vse te dejavnosti morajo biti povezane. E, eh, nisi potrebno eh, predajati e, krivde. E, pet milijonov beguncev e, prihaja v Turčijo, sedem do osem milijonov e, pa jih je v Siriji, v Iraku in zaradi tega e, je to ključnega pomena če pogovori na Dunaju ne bodo imeli nobenega uspeha, če američani, rusi in evropejci ne bodo našli skupnega stališča, potem se bo ta situacija le še zaostrovala. Namreč eh, govorimo o eh, ozdravitvi simptomov. Dejanska rešitev pa bi bilo eh, zmanjšanje števila beguncev. Turčija ni naredila nobenega napredka eh, pri izvajanju reform in zato se s Turčijo ne bi smeli pogovarjati. Ta eh, argument eh, je neustrezen in zato mislim, da moramo najti možnosti eh, za rešitev teh težav. Eh, situacija je podobna kot v Evropi eh, in sicer eh, v času svetovne vojne. Podobno se je zgodilo v moji državi v 30-ih letih. Ljudje so umirali od lakote in to, kar se je zgodilo v Štokholmu, Parizmu in, Parizu in na Dunaju z namenom katolicizma, je še en primer. Če ne bomo prekinili eh, tega eh, kroga, potem se bo eh, ta situacija le še zaustrila. In zato je to ključnega pomena. Če ne bomo našli eh, rešitve, če bomo le eh, skušali obdržati stvari pod nadzorom, če stvari ne bomo reševali, eh, ne bomo prav veliko dosegli. Dunajski pogovori se morajo osredotočiti eh, na podoben format kot eh, pogovori, ko smo jih imeli z Iranom. Če ne bomo rešili težav eh, v Libiji, če ne bomo rešili vprašanja podnebnih beguncev in vseh dodatnih beguncev, ki bodo še prišli v, eh, iz Afrike v nadaljnih letih, potem eh, se s to problematiko ne bomo uspešno soočili. Mislim, da se moramo vsem tem ukvarjati, zato da bi našli rešitev. Trdim. da je potrebno spremeniti našo politiko na vseh ravnih sicer nobena Evropska unija ne bo, se ne bo mogla nobena evropska država uspešno soočiti z temi izzivi. Izzivi so preveliki. Če ne moremo določiti prioritet na eh, ravni Evropske unije, potem eh, bomo slišali zgolj očitke, Evropska unija je kriva za to, ampak eh, to ni krivda Evropske unije, to je kriza, ki jo lahko rešimo le skupaj. In tega se moramo zavedati. Povedati pa moram tudi in sicer še prav posebej kolegicam in kolegom iz nacionalnih parlamentov, da je komisar Fratini pred leti predlagal, da bi bile balkanske države varne države. In države članice so to zavrnile kot pristojnost Evropske unije. Pred štirimi petimi leti se je pojavilo vprašanje Lampeduze in Evropska komisija je predlagala kvote z razdelitvijo nacionalne prestolnice so to zavračale, tudi eh, Berlin eh, in sicer do letos spomladi. Če bi to stojili pred štirimi, eh, petimi leti, bi bila situacija povsem drugačna. In to si moramo zapomniti, ko Evropo krivimo za to situacijo. Celo vrst, cela vrsta predlogov je bila podanih do septembra letošnjega leta so ministri eh, naših držav eh, delovali v nasprotju z Lizbonsko pogodbo. Niso uporabljali načela kvalificirane večine in zaradi tega eh, niso eh, dosegli eh, sporazumov in niso sprejeli rešitev. In s tem so se strinjali vsi ministri. No, situacija je podobna kot v času finančne krize. Mislim, da eh, moramo skupnimi močmi najti pot iz te situacije. Hvala lepa. No, kako bomo sedaj nadaljevali? Kdo je prej začel? Moment, uh... Zdaj bomo začeli v obratnem vrstnem redu. Gospod Lefler. Kristjan. Hvala lepa, gospod predsednik. Slišali smo veliko različnih komentarjev in ne bom mogel odgovoriti na vse. Veliko pomembnih tem je bilo izpostavljenih, eh, nekaj pa je bilo tudi zmede najprej. Eh, gre tukaj za mešanje izrazov eh, begunec in priseljenec. Gre za namigovanja oziroma za kritike, da je Evropska unija zavračala in vračala begunce. To ni res. To ni res. Imamo zakonsko in moralno obvezo, da begunce sprejmemo in to počnemo če tudi je beguncev veliko. Ampak moramo razlikovati med begunci in pa ekonomskimi imigranti, ki uh, iščejo boljše življenje. To je povsem upravičeno, ampak to niso begunci in ne potrebujejo enake zaščite. Če mešamo obe kategoriji, potem uh, tudi ne moremo najti ustreznega odziva slišali smo pozive k reviziji dublinskega mehanizma, dublinske konvencije in eh, strožje eh, scheme za eh, delitev bremena. Izpostavljena je bila tudi nepotrpežljivost in pa usiljevanje sistema razdelitve beguncev. Tudi tukaj v tej dvorani se je eh, pokazalo, da nimamo enotnega mnenja glede tega. Evropska komisija je podala predloge v odgovor na trenutno krizo, kot je povedal eh, gospod Brok. Že pred nekaj leti smo eh, skušali zadeve spremeniti, ampak pozitivnega odziva ni bilo zakaj smo se odzvali eh, tako pozno, zakaj smo se odzvali tako počasi. Če si ogledate situacijo v lastnih državah, potem lahko veste, da so bili predlagani ukrepi, ki pa jim države članice niso sledile v južnem sredozemlju, v jugovzhodnem sredozemlju in eh, na drugih žariščih. Predlagali smo ukrepe, nadaljevali smo s predlaganjem ukrepov, odobrili smo financiranje na nepredstavljivi ravni. Če si ogledate sredstva Evropske unije za begunsko krizo, potem lahko vidite, da so ta presegla 9 milijard. Če to povežemo z tem, kar smo storili, da bi se soočili z eh, vzroki eh, te krize, če eh, poleg tega prištejemo eh, še eh, pomorske misije, potem smo to številko 9 milijard že zdavne presegli. pomembno prispevamo eh, k proračunu na vseh eh, področjih, ki sem jih navedel. Mislim, da se eh, čas izteka, zato ne bom podal veliko komentarjev, ampak rad bi povedal še tole. Nekdo je govoril o kulturnem in verskem čiščenju na bližnjem vzhodu. Ja, to se dejansko dogaja in to je situacija, ki jo lahko le obžalujemo z različnimi eh, zunanje političnimi instrumenti smo se želeli na to odzvati. Ampak, če govorimo o kulturni raznolikosti in o eh, verski raznolikosti, eh, potem moramo dati dober vzgled v Evropi, ko sprejemamo te begunce, ki bežijo pred brezupno situacijo v domovini. Gospod Tjurk, hvala lepa, gospod Brok. Eh, Všeč mi je bil vaš zaključek, kajti mislim, da je bila vaša analiza zelo dobra. Samo nekaj pripomp. E, eh, mislim, eh, da ta mobilnost oseb pomeni, da želijo te osebe v Evropski uniji tudi ostati in Evropska unija se je zdaj končno zbudila in se je tega zavedla. E, to se dogaja tudi druge po svetu. Lahko uh, vam povem, da vsi zelo skrbno spremljajo situacijo v Evropi in zelo previdni moramo biti, kajti uh, dejanja v Evropi lahko imajo velik vpliv na druge dele sveta. Smo v obdobju krize in potreben je tudi ustrezen odziv, ampak vsaka kriza predstavlja tudi novo priložnost. Sam eh, sem bil navdušen eh, do izkaza eh, medsebojne solidarnosti v Evropi. In mislim, da se moramo upreti, opreti na ta vidik, ko iščemo rešitev. Boj proti eh, tihotapcem, proti eh, nezakoniti trgovini je seveda eh, pomemben vidik, vendar pa eh, Hkrati potrebujemo tudi močno humanitarno dimenzijo, eh, spoštovanje načela pravne države, potrebujemo ustrezno zaščito. Izkušnje eh, v različnih koncih sveta, na različnih koncih sveta kažejo, da je potrebno te različne elemente povezati. Poslanka iz Litve je dejala, eh, da ko si ogledamo konflikte recimo v Siriji ali pa v Iraku, da lahko ugotovimo, da so to konflikti, eh, ki so izjemno zapleteni. Če si ogledamo več kot 4 eh, milijone beguncev, ki so v sosednjih državah, potem lahko hitro ugotovimo, da so zapustili svojo domovino iz različnih razlogov, zaradi preganjanja, zaradi terorističnih eh, napadov, zaradi ekstremizma. In mislim, da tudi eden izmed poslancev iz Velike Britanije to izpostavil. Begunci eh, bežijo pred eh, ekstremizmom in pred eh, nevarno situacijo v domovini. Gospod Tenok iz Združenega kraljestva je dejal, eh, da je bila konvencija iz leta 1951 posledica druge svetovne vojne. Ja, res je, tako je tudi z vsemi drugimi instrumenti eh, na področju človekovih pravic. Eh, Do tega je prišlo zaradi množičnega preseljevanja na evropskem kontinentu. Po drugi svetovni vojni eh, je prišlo do množičnega preseljevanja v eh, Evropi in zaradi tega je bila sprejeta konvencija leta 1951. Kar pa zadeva eh, Sirijo, je res, da se večina beguncev želi vrniti takšne so naše izkušnje. E, večina beguncev se želi vrniti v domovino. E, imamo e, veliko upanja, kar e, zadeva e, pogovore na Duneju. In e, še nečesa ne bi smeli e, pozabiti v Evropi, da imamo vsi e, priseljensko ali pa begunsko ozadje in na to ne smemo pozabiti, ko se ukvarjamo z uh, situacijo v Evropi danes. Uh, like to to... Hvala, gospod predsednik. Najprej se zahvaljujem poslanki iz Litve, da je sprožila to razpravo tudi o uh, tihotapcih z ljudmi. Uh, To je zelo pomembno. Pomembno se je boriti proti tihotapljenju z ljudmi in z migranti. In turške institucije uh, dajejo vse od sebe. Mogoče se boste spomnili, decembra lani in januarja letos smo imeli tako imenovane uh, ladje duhove in uh, turška obalna straža je skušala prepričiti tem ladjam, da bi zapustile turška pristanišča. Danes teh ladij ni več ampak imamo pa še tih otapce z ljudmi, ki so zdaj našli nove načine. Zdaj eh, hodijo na pod z majhnimi čovni. Varnostni ukrepi so vsekakor zelo pomembni in moramo delati na tem. Ampak varnostni ukrepi niso vse. Treba se ukvarjati z izvornimi vzroki za te probleme. Sirska kriza uh, je z nami danes, jutri bo mogoče kakšna druga kriza. In rada bi vas eh, spomnila še na nekaj kapacitete turških institucij, ki se ukvarjajo s tem problemom in s tihotapci eh, z ljudmi. Te institucije za upravljanje zunanih meja morajo biti okrepljene. Saj poznate geografijo v Egejskem morju. Težko je nadzorovati uh, vse premike ljudi, tudi tihotapcev. Rada bi vas spomnila še, da je prišlo tudi do incidentov uh, ko so bile ladje zavrnjene, tudi v Egejskem morju. In prosim, če si preberete tudi ta poročila, ko so bile operacije uspešne. Imamo tudi tesno sodelovanje z Europolom na tem področju, skupaj se borimo proti tihotapljenju z ljudmi. In še zadnji komentar danes uh, bo naslednji. Zelo me veseli, da se v EU ljudje že zavedajo tega problema. mislim, da je tudi ta množičen dotok beguncev v Evropsko unijo eh, sprožil alarm, tudi smrti v sredozemlju so povečale zavedanje. Mislim, da bi ta stopna zavesti morala ostati visoka in uh, morate se zavedati tudi pomena delitve bremen. Eden od parlamentarcev, mislim, da iz Velike Britanije, je rekel, da če bi Turčija želela preseliti in prerasporediti določene begunce, seveda si tega želimo, eh, čeprav je to samo kapljica v morje. Vseeno mislim, da bi bil to pomemben znak solidarnosti. Eh, tudi če gre samo za 5 tisoč, 10 tisoč ali pa tudi samo za tisoč ljudi, je to pomembno eh, z vidika odgovornosti in porazdelitve bremen. Hvala za vašo pozornost. Thank you very much for this opportunity. I will just wrap up. Hvala za to priložnost. Treh vprašanj se bom lotil. Eh, eden od nacionalnih poslancev je omenil, da je Dublin zdaj izziv, kajti Evropa se je zelo spremenila od takrat, ko so bila ta pravila vzpostavljena. To je res načeloma, vendar pa ne smemo pozabiti, da imamo tudi skupen interes, ki ga hočemo ohraniti in to je varnost, mir in eh, to, da ljudem pomagamo tega ne smemo izuzeti iz slike, ko sprejmamo zaključke o političnih učinkih. Vsak ima svoje volilno okrožje. V Makedoniji se je to pokazalo na boleč način. Infrastruktura je zdaj pod neznosnim pritiskom, stroški so zelo narasli. Ampak naše skrbi so eh, samo ena stotina skrbi, eh, ki jih ima Turčija, naprimer, ali pa bolj izpostavljene države tudi tiste, ki begunce sprejemajo, eh, Nemčija, Švedska, Avstrija in druge, ki razmišljajo o rešitvah na dolgi rok, ne samo tranzitne države. No, kar se tiče strategije, eh, dosedanja strategija je bila, da se samo eh, preusmerja odgovornost. Mislim, da tukaj nihče ne uide odgovornosti. Turčija je pod največjim pritiskom in zdaj, ko smo se soočili s tem, problemom, vidimo, da potrebujemo tudi strategijo. To se je pokazalo tudi na ravni širitve. No, kar se tiče eh, potiče z Grčijo, potem imamo pot čez mojo državo, Srbijo, Hrvaško, Mačarsko in tako naprej. Eh, vsi si moramo porazdeliti to breme, ki ga nismo povzročili. Nihče od nas eh, se ni sposoben soočiti s problemom sirskega konflikta ali pa z drugimi razlogi za nestabilnost. Potem diferencijacija, to je tudi pomembno, in pa varnostne grožnje, ki so bile opredeljene v obliki tujih borcev in drugih. Če gledamo statistično, potem je skoraj pol milijona ljudi šlo čez naše države. Ti so zdaj eh, verjetno na Bavarskem in pa v drugih eh, eh, zahodnoevropskih državah. Večina priseljencev je moških, eh, starih do 40 let. Eh, mi imamo velike težave pri registraciji. 12 tisoč eh, ljudi je na naših mejah, ki nadzorujejo ta dotok. To je velik pritisk. Tudi fizično je včasih nemogoče vse registrirati. Ne vem, koliko jih je na ta način prišlo do Zahodne Evrope. Mi smo imeli velike probleme s tem, da Eh, preprečujemo eh, prehod meje. To je nemogoče. Eh, ne smemo si delati utvar, da so vsi, ki prečkajo mejo, tudi registrirani in potem kakšne so posledice. Registracija je nujno potrebna iz različnih razlogov. In ljudje so identificirani na različne načine in potem pot nadaljujejo. Eh, drugam. Torej, nobenih eh, zaščitnih eh, mm, ukrepov nimamo, prav tako nimamo zmogljivosti za imanje prstnih odtisov in tako naprej. No, če se ne bomo oddalili od te strategije, ko si samo podajamo odgovornost, ne bomo ničesar rešili, mi moramo prevzeti skupno odgovornost. Ne skrbi nas eh, tako zelo ta preprost tranzit, ampak eh, nas eh, veliko bolj skrbi težava pri izvoru. Če se je ne bomo lotili tam, potem nobena od teh držav, ki je na poti eh, migrantov, nobena od teh držav ne bo več zmogla pritiska, ki bo vse večji. Hvala. Thank you, Mr. Brock. While waiting... Hvala še gospa Ninčič. Zdaj čakamo na celovito politično rešitev, eh, za katero si prizadevate tudi vi. No, v tem času bo Srbija z vso dobro voljo še naprej prispevala k reševanju teh težav skupaj z drugimi prizadetimi državami naše regije ob poti Zahodnega Balkana. Vsi se bomo trudili za boljše upravljanje krize in za boljši nadzor. To je skupni cilj Evropske unije in nas, ki bi se želeli pridružiti EU. Solidarnost je predpogoj, sine qua non za vsa ta prizadevanja in uh, eh, svoje prizadevanja bomo še naprej usmerjali v to, uh, predvsem za prerasporeditev migrantov. Sama uh, eh, ustrajam tudi pri uh, finančni pomoči, ki jo potrebujemo, upamo, da bo ta odbor razumel to našo potrebo. Hvala. Hvala. Vsem se zahvaljujem za čas, ki ste ga namenili tej naši današnji razpravi. Hvala tudi za vaše prispevke. Mislim, da je bila razprava zelo dobra. Sam zdaj bolje razumem določena vprašanja. In to, kar smo ugotovili vsi, je, da moramo sodelovati, ne glede na to, ali smo že člani Evropske unije ali še ne. V našem skupnem interesu je, da, da rešimo te probleme. Eh, in ta problem ni normalen, ušel je izpod nadzora in je veliko večji kot v zadnjih 40 ali 50 letih. Hvala, da ste nam pomagali bolje razumeti problem in tudi možne rešitve. Zdaj, imamo čas za kosilo eh, skupaj z nacionalnimi kolegi. Šli bomo v drugo stavbo. Eh, v tej stavbi pa boste nekateri imeli kosilo v tretjem nadstropju. Se vidimo kasneje. Hvala za vašo pozornost.